Bomo. Good day. Good day, everybody. Good morning, all of you. We're resuming our work. Pozdravljeni. Mislim, da je najbolje, da kar začnemo. Včeraj smo imeli dolg dan, tudi danes nas čaka dolg dan. Imeli bomo dopoldansko in popoldansko sejo, začeli pa bomo z 12. točko. To pomeni, da bomo imeli sejo odborov Juri in Libe v zvezi s programom za pravosodje od 2014 do 2020. Prisluhnili bomo osnutku poročila v zvezi s programom za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020. Imamo dva poročevalca to sta gospod Filip Klejs v imenu našega odbora in Luigi Berlinguer v imenu odbora Juri. Uh, Tukaj velja običajni zakonodajni postopek in Juri in Libe sodelujeta v skladu z 51. členom. Skupni osnutek poročila bo odražal sodelovanje obeh poročevalcev. Preden dajem besedo poročevalcema, pa želim povedati, da je rok za vložitev predlogov sprememb 5. juli ob 12. Obravnava predlogov sprememb bo 19. septembra. Glasovali bomo 26. novembra letos. Sedaj pa bom prisluhnili gospe Kasteks, ona je podpredsednica odbora Juri. Pozdravljeni, gospa Kasteks. Povedala bo več o tej temi, na to pa bom dal besedo poročevalcema, ki bosta predstavila glavne elemente. Je vous remercie, monsieur Lopez Aguilar. Bon, chers collègues. Hvala lepa, gospod Lopez Aguilar. Hvala, kolegice in kolegi. Potrditi želim to, kar je pravkar povedal predsednik. Ta dosje predstavlja nadaljevanje dobrega sodelovanja, ki ga imamo med odboroma Juri in Libe že dolgo. Kaj ti ta program izhaja iz treh obstoječih programov, to je civilno pravo, kazensko pravo in program za preprečevanje trgovanja s drogami. To so ključni koraki na področju spodbujanja pravosodnega sodelovanja za obdobje od 2014 do 2020. Ključnega pomena je, da bo Evropska unija zagotovila dovolj financiranja za te programe. Tako bomo podprli pobude pravne in politične pobude v zvezi s tem. Prav tako se moramo posvečati čezmenim vprašanjem. Tudi ta vprašanja moramo obravnavati na ravni Evropske unije. Predlog odbora je 472 milijonov evrov to je fiksni znesek in tega zneska ni mogoče spremeniti s predlogi sprememb. Ta svežen financiranja je bil določen v okviru večletnega finančnega okvira oziroma razprava o tem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. Vsi predlogi sprememb se morajo posvečati ciljem, delovanju in upravljanju teh programov, zato da bi izboljšali učinkovitost in uspešnost teh programov. Vi boste seveda najbolje vedeli, katera področja želite spremeniti. Ti predlogi so že zelo dobri. Zahvaljujem se gospodu Berlinguerju in gospodu Klejsu. Mislim, da sta upravila izjemno dobro delo. To bo zelo koristno za nas in mislim, da bomo tako izboljšali predlog komisije. Besedo pa sedaj vračam predsedniku Lopesu Aguilarju. Gospodu Berlingorja ne vidim. Upam, da se bo kmalo oglasil pri nas kakorkoli že, naš poročevalec odbor Libe. Pa je tukaj gospod Klejs. Ehm, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Program za pravosodje je pravzaprav sklop treh program za državljanske pravice, za kazensko pravo in programa za preprečevanje in informiranje o drogah. Iz različnih razpoložljivih ocen teh treh programov smo opazili nekaj spomankljivosti, premalo prožnosti postopkov, potem preveč pobude, kjer je bilo nejasno, kjer eh, je evropsko financiranje dodana vrednost za obstoječe nacionalne pravosodne sisteme, tako da bi zagotovili enakomerno geografsko porazdelitev in tudi konkretni Eh, kriteriji za podporo temu poročilu. S gospodom Berlingverjem sva delala na teh pomankljivostih in meniva, da projekti, ki padajo v okvir uh, tega programa in ki so financirajo iz tega programa, morajo imeti določeno jasno evropsko dodano vrednost. In ta dodana vrednost je v tem, da prispevajo ti projekti k skupnemu evropskemu prostoru pravičnosti, k vključujoč uh, nacionalne in mednarodne dejavnosti. Tukaj pa je treba spoštovati tudi načelo subsidijarnosti, kot je določeno v pogodbah. Tudi m, treba je pravzaprav omogočiti vsem akterjem, da sodelujejo pri čezmejnih evropskih dejavnostih. Vidik jezika je tukaj lahko prav tako pomemben, namreč ugotavljamo, da pravniki v posameznih državah članicah nimajo zadostnega jezikovnega znanja razen maternega jezika, kar otežuje doseganje ciljev tega programa kaj hkrati pa to pravzaprav omaja medsebojno zaupanje in ne spodbuja sodelovanje. Glede na to, da so vsi dokumenti komisije objavljeni samo v angleščini, je to pravzaprav lahko neformalni pritisk na prijavitelje, da tudi oni uporabljajo angleščino uh, pri nekem dosjeju. Uh, torej, čeprav lahko pravzaprav svojo dosje uložijo v drugem jeziku po vseh pravnih predpisih. Torej, temeljni dokumenti, ki so na razpolago strani komisije, so izključno v angliščini. Kar se mene tiče, to ne povzroča eh, le še več geografskih neravnovesij, še zlasti z vidika tistih držav, kjer angliščina ni prvi ali celo drugi jezik. To pa je tudi v nasprotju s pomembnimi načeli Evropske unije, namreč, da obravnavamo vse uradne jezike bolj ali manj enako vredno, pač kolikor je to mogoče. Torej bi bilo treba omogočiti eh, financiranje tudi za eh, jezikovne študije in tudi za jezikovno širjenje temeljnih dokumentov v vseh uradnih jezikih, tako da bi zagotovili boljšo geografsko porazdelitev. Dobra ocena in preglednost za državljane sta prav tako zelo nujna, kadar želimo doseči, da bi ti programi ustvarjali dobra delovna mesta. Pocen, o, poročilo o oceni izvajanja bi se naj izvedlo na polovici e, programa leta 2017 in celovito poročilo o oceni potem leta 2021 komisijo pozivam naj si še naprej prizadeva k temu, da bi tudi bolj spremljala upravičence projektov. Tudi spletno stran, ki je temu namenjena, bi bilo dobro bolj poglobiti, tako da bi eh, lahko spremljali ne samo programe, temveč tudi upravičence. Pozivamo komisijo naj naprej deluje v tej smeri, kajti to je pozitivno. Poleg tega smo skušali eksplicitno povzeti upravičene projekte v samo zakonodajno besedilo oziroma poravno besedilo. Vendar potem, ko smo se pogovorili z poročevalci v senci, smo ugotovili, da obstaja širok konsens, da se to ne stori. In to je mogoče razbrati tudi iz trenutnega predloga to še ne pomeni, da teh projektov ne ocenjujemo po njihovi vrednosti, um, ampak to je pravzaprav omenjeno v uh, opombah tekstu, ne pa v besedilu samem. Zanima nas tudi program za boj proti drogam. Droga so uh, nekaj, droge so nekaj, kar je treba eh, izkoreniniti in tukaj seveda imamo različne sektore, ki so tukaj tudi relevantni, zdravstvo, izobraževanje in tako naprej. Kvi, eh, komisija in svet očitno se strinjata, da vsi vediki boja proti drogam, ki bi jih lahko povzeli tako kot uh, reprezentativno, eh, kot preventivno in represivno vero, torej da je to treba zagotoviti tudi v prihodnje in v vsakem primeru je treba, eh, bomo to oceno programa boja proti drogam še obravnavali v tem poročilu. Gre za program, ki ima na voljo le skromna finančna sredstva, to je tako verjetno razlog zaradi evropskega, eh, torej to je, če gledamo eh, z vidika celotnega evropskega proračuna, ampak dejansko gre za 500 milijonov evrov in mislim, da moramo poskrbeti za to, da bi razpoložljiva sredstva zagotavljala čim večjo dodano vrednost. Oba poročevalca eh, tukaj spremljava cilje, možnosti spremljanja in s tem smo storili prvi korak v tej smeri. Zahvaljujem se tudi odboru Juri, sekretarjatu in kolegi Berlingueriju za pozitivno sodelovanje do tega trenutka. Seveda pa se veselim že vaših pripomb in predlogov, kako bi ta zakonodajni predlog in to, to poročilo lahko izboljšali. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Klajs. če prav vidim. Sem edina, ki se je želela oglasiti kot poročevalka v senci z odbora Libe. A, ne, se opravičujem. Potem lahko začnete vi, kajti za deset minut sem morala prevzeti predsedniško mesto. Izvolite. Gospod predsedujoča, najlepša hvala. Nadaljevali bomo torej v nizozemščini, kot smo že pravkar začeli. Zahvaljujem se poročevalcu za prijetno sodelovanje do tega trenutka. Oba odbora sta pri glavnih točkah edinega mnenja, torej kar zadeva bistvene točke, ki jih ta, to poročilo mora obravnavati. Pod predsedojoči odbora Juri je vse že omenil oziroma je že povedal, da danes govor, ne govorimo o višinah zneskov in o višinah razpoložljivih sredstev, ampak mislim, da je dobro, da se oba odbora zavedama našega okolja, kajti prijatelji od, odbora za proračun in prijatelji odbora za, regij, za regionalni razvoj in za kmetijstvo pa vsekakor dobijo precejšen delež evropskega proračuna. In glede na to, da smo mi pristojni za zadeve pravosodja, moramo biti zelo previdni, kaj se dogaja z našimi zadevami. Opazil sem, da eh, imamo na tej proračunski liniji premalo sredstev in tukaj se treba obrniti na najrazličnejše ustanove, še zlasti pa države članice, da sredstva dobro izkoriščajo. Druga stvar zadeva izobraževanje sodnikov, pa tudi odvetnikov in drugih pravnikov, ko govorimo o prilagajanju evropskega prava. Nekoliko smo se lani osredotočili na to in vidimo, da stanje ni rožnato. Izobraževanje sodnikov, odvetnikov in pravnikov je nekaj, kar bi po našem mnenju moralo biti pravzaprav glavna točka tega programa in bi se jim morali v veliki meri posvečati. Poročevalec je že govoril o razpoložljivosti jezikov. Tukaj bi želel še dodati, da je dobro, da pravosodne oblasti v Evropi la, znajo govoriti med sabo, se sporazumevati v glo, glavnih jezikih Evropske unije, tako da tukaj v veliki meri podpiram jezikovno izobraževanje. Gospod poročevalec je že omenil, eh, kat, ali bi bilo dobro eh, imenovati institute oziroma inštitucije, s katerimi se tukaj trenutno sodeluje. Če teh ne imenujemo, potem ti ljudje oziroma ti inštituti morda ne bodo imeli vtisa, da se jim posvečamo, vendar pa mislim, da tukaj gospod poročevalec še nima posem izoblikovanega mnenja. Gospa poročevalka oziroma gospa predsednica, kaj bomo dosegli s tem um, dokumentom? V predlogi spremem 19 in 20 jasno piše, da moramo tudi meriti, znati meriti ka, to, kaj smo dosegli. In to bo pravzaprav pomembno izhodišče v nadaljnih razpravah. Uh, Pa še dve dodatni točki. Zelo se navezujem na pripombo poročevalca o tem, se, kar se dogaja s programom za boj proti drogam, še zlasti, kar se dogaja s preventivnim delom tega programa. Upam, da bo danes odbor lahko zagotovil nekaj upogleda v to, kaj se dogaja oziroma kje se kažejo vplivi preventivnega programa. Uh, in kako zagotoviti pravo mesto temu delu. Boj proti drogam samo z represivnimi sredstvi ni uspešno, to so nizozemske izkušnje in zato moramo torej preventivni del tudi spodbujati. Sedaj pa zaključek še delegirani akti. Tukaj mislim, da parlament ni zadosti pozoren, tudi tukaj poročevalec in še zlasti poročevalec odbora Juri pozivata naj pazimo na to, da Evropski parlament obdrži svoj vpliv in tudi uh, določa razpravo in soodloča. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospod Grisbek, sedaj prosim, da spregovori in kolikor vem, naj bi gospod Berlingver prav tako bil kmalo z nami, tako da bom. Poznaj je dala besedo še njemu. Gospod Grisbek, izvolite. Eh, Hvala, predsedujoča. Hvala, da ste mi na hitro dali besedo v imenu moje skupine. Čestitke vročevalcu za odlično opravljeno delo pri tem besedilu komisije oziroma odbora in to je dobro izhodišče za delo. Tu vidimo naše želje in upajmo, da bo to konkretno, logično in berljivo. Po tem, ko bomo prečistili besedilo, zlasti, ko gre za ta program civilnega kazenskega pravosodja in ko gre za droge. Najprej, preden bom povedala nekaj o samem besedilu, ki ga bomo na novo predelali in pri katerem bomo uložili predloge spremembe. Lahko rečem, da ne bo Evropske unije, če ne bo te ideje o krepitvi vzajemnega zaupanja do držav, pa tudi do državljanov. Ta gradnja pravosodne kulture je zelo jasna v tem delu poročevalca. To je ključnega pomena za krepitev Evropske unije. Gospa podpredsedujoča, spomnili ste na proračunske omejitve. O tem bom nekaj povedala čez nekaj trenutkov. Ampak kaj je ključno? Čezmejno sodelovanje. Tudi sama to poznam. Če ni tega sodelovanja v pravosodnem območju, če se to ne oblikuje hitro, potem je vse več težav pri spoštovanju pravic in svoboščin. Torej, opravljeno delo je odlično, podpiram vse predloge sprememb v besedilu in če so izzivi zelo veliki, so vrednote toliko bolj pomembne za evropske državljane. Troje bi povedala, najprej gre tu za ukrepitev poenostavitve. Pri poenostavitvi gre za izboljšanje dostopa do programa. To smo videli tudi pri predstavljeni oceni, ko je bilo podprto to delo. Videli smo, koliko je bilo nepoznavanja možnosti, ki jih ponuja Evropska unija v nekaterih državah glede usposabljanja recimo. In to besedilo bo omogočilo, da bomo poenostavili in okrepili vidnost unije. Tako kot kolegi, lahko rečem, da je to nenehen boj na moji strani. Tu ni veliko zmag. Nikoli ne smemo pozabiti, da je načelo unije enakost v raznolikosti. Tu imamo jezike, tu imamo različne jezikovne stvari in to je ključnega pomena pri uporabi teh orodij. Potem po poenostavitvi Mislim, da to, kar je predlagano strani kolegov in to, kar je komisija podprla glede monitoringa, glede poročil, glede publikacij, vse to bi nedvomno lahko omogočilo, da bi zapolnili vrzeli v poznavanju zadevnih akterjev. Tukaj želimo uskladiti vse pravice in ta redni nadzor bi lahko omogočil komisiji, da se izogne temu, da bi države uporabljale orodja, ki jih ne poznajo dovolj. In potem bi dodala še tretjo pripombo. Kot dodatek, glede na ovojnico, ki je a priori pomembna, ampak nedvomno ni dovolj sredstev v njej. S tem moramo opredeliti prioritete. To ne bo lahko, ampak če bomo določili prioritete, bomo mogoče mi bolj osredotočeni na program. Več po vrednosti, kajti tu bomo imeli pravo evropsko dimenzijo. In mislim, da potrebujemo te glavne prioritete. In na koncu bi zaključila in ustrajala na tem, kar smo slišali, kar je bilo upoštevano. Strani komisije in strani odbora, tu gre tudi za sposabljanje pravnikov. Ne gre le za učenje jezikov, ampak gre za to, da bi lahko uskladili vse pri tem usposabljanju, da bi to konkretno uporabljali. Ne moramo imeti pravosodnega območja, če ne bomo v prvi vrsti usposabljali glavne akterje. Hvala thank you very much. Uh, I just... Hvala lepa. Prosila sem vas, da ste krajši. Prišel je namreč gospod Berlinguer, slišati pa želimo tudi komisijo in svet, časa pa nam zmanjkuje. Gospoda Berlinguerja torej prosim sedaj, da je kratek, da na kratko povzame mnenje odbora Juri kot soporočevalec. Ringrazio, prima di tutto mi scuso vivamente. Hvala lepa. Najprej se želim iz vsega srca opravičiti za zamudo. Kriv sem, priznam, se posipam s pepelom. V redu. Poskusimo sedaj nadoknaditi čas s kolegom Klejsom. Sva poskušala najti skupno stališče in zato smo se odločili predložiti skupno poročilo. Podarite želim, da sva dobro sodelovala. Preučili smo predlog komisije. molto importante e molto interessante. Complessivamente. Predlog za program pravosodja za obdobje 2014-2020, po našem mnenju je to zanimiv predlog in strinjava se o temeljnih ciljih, vendar mm, predlagala sva nekaj sprememb, ki jih bom na kratko povzel. Vsaj za tisti del dokumenta, za katerega sem odgovoren jaz. Eno od tem je omenila prejšnja govornica, to zadeva štokholmski program. Štokholmski program še ni bil deležen za dosti pozornosti v predlogu komisije in v štokholmskem programu. Ne govorimo le o evropskem območju za pravosodje, ampak imamo tum, tam tudi takšno dejavnost, ki je osnovna za to področje. Namreč potrebujemo pravo pravno kulturo. Pravniki, notarji, sodniki, ki delajo v svojih državah članicah, morajo biti usposobljeni in delati morajo v skladu s svojo pravno tradicijo. Seveda so pravne tradicije v državah članicah različne, ampak Vsi ti ljudje se morajo dobro razumeti, še posebej. Na področju civilnega in občega prava. Tukaj nimam v mislih samo evropskih sodišč, kajti niso le sodniki tam tisti, ki se ukvarjajo z evropsko zakonodajo. Vsi morajo biti v to vključeni. Zato moramo oblikovati evropsko pravno mentaliteto, kulturo, pristop. Evropski notar, ne glede na to, odkot prihaja, je notar, ki dela v Evropi. sodnik mora poznati evropsko razsežnost tega dela, ki ga opravlja. Zato moramo spodbujati sodelovanje na civilnem in kazenskem področju. Zaenkrat je tam opravljenega le malo dela. Evropska unija pa pripravlja zelo veliko zakonodaje, pravil in tako naprej. Državljani, ki uporabljajo to zakonodajo, predstavljajo le 2 do 3 odstotke prebivalstva. Z drugimi besedami, veliko dela upravljamo, ampak ne žanjemo sadov svojega dela zato mislim, da moramo dejansko poskusiti izboljšati stanje. Tako trdo delamo na področju evropske zakonodaje, včasih pa se vprašamo, za koga sploh to delamo. Vem, da moram biti kratek, ampak v tem dokumentu predlagamo več ukrepov, ki bodo omogočili usposabljanje. Ne, običajne vrste usposabljanja, ki bi jih lahko našli v šoli ali kjerkoli druge, ampak predlagamo take oblike sodelovanja, ki bodo dejansko zagotovila sodelovanje in izmenjavo najboljših praks na podlagi sodne prakse, na podlagi izkušenj, ki jih imajo sodniki in toživci v, svojih, v svojem delu. To bi lahko vodilo do boljšega sodelovanja med sodniki in drugimi pravniki mm, na področju prava, ne gre le za to, da bi ljudi pošiljali iz točke A na točko B, ne gre le za to, da bi organizirali tečaje, v to je mogoče vključiti le določeno število ljudi. V mislih imamo nekaj drugega. To se imenuje Eurinfra. To so predlagali naši nizozemski kolegi, oni so v spredju na tem področju. Na vsakem sodišču imajo strukturo neke vrste točko za stike. ta se potem uporablja za to, da se sodniki in tožilci obveščajo o tem, kaj se dogaja in o tem smo govorili. Hvala, hvala, sedaj pa gospa Günc za kakšno minutko, preden damo besedo komisiji, če želijo prispevati. Potem bodo besedo dobili tudi drugi. Hvala lepa, bom čisto kratka, kaj ti. Te... Večino vsebinsko pomembnih elementov so omenili že drugi. Dobro je, da sta tukaj, tukaj tudi svet in komisija. Priprave tečejo dobro. Slišali smo, da je poenostavitev postopka sprejemljiva. Tudi lajšanje upravnega bremena za nevladne organizacije, nekaj, kar bi morali podpirati na no, vse zadnje nevladne organizacije, največkrat um, zaprosijo za pomoč na tem področju. Pred, izboljšati moramo pa tudi preglednost in zanesljivost. Zato smo si izbrali delegirane akte, tako da bomo lahko kot parlament prav tako imeli besedo. Pri tem seveda obstajajo prednosti in slabosti delegiranih aktov konsistentnost in komplementarnost sta prav tako pomembni. Upoštevati pa moramo tudi druge organe Evropske unije. Po našem mnenju je zelo pomembno, da imamo konkretne in natančne kazalnike. In kazalniki sedaj so že boljši, kot so bili na začetku. Imeli smo tudi razpravo o tem, ali bi poimenovali kakšna evropska omrežja. Potem pa smo se dogovorili, da jih učilnih ne bomo imenovali, zato ker če bi jih imenovali, potem ne bomo mogli več odločati, kdo bo vključen oziroma kateri program bo vključen in kateri ne. Nekaj pa želim podariti. To je eden glavnih vidikov tega dosjeja. To so načela pravne države in vodstvo sodne oblasti. Tudi pravice so nekaj, kar moramo poudariti. Poudarjam tudi boj proti eh, korupciji na tem področju. Ozaveščati moramo sodnike, toživce in tudi splošno javnost. Izmenjava najboljših praks, izmenjava sodnikov in hiter dostop do pravice, še posebej za ranljive, zelo pomembno in zdi se mi, da je to vključeno v predlog, tako da hvala lepa. Hvala, gospa Günc. Komisija, če želite, se lahko oglasite, prosim pa vas, da ste kratki, kaj ti že zamujamo. Uh, hvala, bom čim krajša najprej želim povedati, da komisija pozdravlja to poročilo. Hvala tudi za izjemno dobro sodelovanje. Dobro smo sodelovali s predsedstvom in tudi s poročevalcem. Danes smo slišali dobre zamisli. Te zamisli so vključene tudi v poročilo glede usposabljanja. To je ključnega pomena za tisto območje pravice, ki ga želimo oblikovati, torej zaupanje, medsebojno zaupanje, pa tudi preglednost, poenostavljanje, spremljanje, kazalniki, izmenjava najboljših praks in tako naprej. Mislim, da bo predlog komisije z vašimi predlogi sprememb vodil do dobre rešitve, kajti to je naš cilj. Povedati pa moram tudi, da imamo določene pomisleke glede predlogov sprememb v zvezi z izvajanjem. Kajti najti moramo ravnovesje med dodano vrednostjo pa enostavitvijo in tem, da ne ustvarjamo nepotrebnega upravnega bremena za ta postopek. Še posebej pa želimo doseči, da se bodo projekti ustrezno izvajali, še posebej za upravičence. To je zahteva, ki jo vedno znova slišimo, namreč, da moramo z novim projektom izboljšati tisto, kar v prejšnjih programih ni delovalo tako dobro. prepričana sem, da bomo na koncu dosegli dober rezultat in da bomo na koncu dobili takšen program, ki si ga želimo vsi in ki ga bomo vsi z veseljem tudi izvajali. Hvala lepa, svet, čisto na kratko. Gospa Agard. Gospa Noring sem. Hvala lepa, tudi sama bom poskusila biti kratka. Kakor veste, je svet na zasedanju PNZ 8. junija sprejel pristop mm, glede uredbe o programu za pravosodje. Ta pristop vključuje celoten pristop, razen proračuna, kaj ti. O tem govori svet v drugi formaciji na horizontalni ravni. Svet pozdravlja poročilo, gre v isto smer kot naše delo, mislim, da bodo tako pogajanja zelo olajšana. Oba poročevalca in svet se strinjata s ciljem predloga, namreč, da bi uvedli poenostavljen pristop za financiranje, zato da bi lahko še bolj okrepili Evropsko območje pravosodja. Poročevalca in svet se strinjata tudi v zvezi z ključnimi vidiki, namreč ukrepi, ki prejemajo financiranje, morajo pokazati evropsko dodano vrednost in opredelitev tega koncepta mora biti zelo natančno podana. Prav tako se strinjamo s specifičnimi cilji predloga, da bi izboljšali pravosodno sodelovanje, spodbojali dostop do pravosodja in ne nazadnje, da bi podpirali pravosodno usposabljanje. Specifični kazalniki morajo biti vključeni v besedilo zato da bo to služilo kot eh, osnovo za komisijo. Časovnica je zelo pomembna pri pogajanjih o tem besedilu, kajti obstoječi programe financiranja potečejo leta 2013 in novi programe morajo biti na voljo pravočasno. Zato dansko predsedstvo prednostno obravnava to temo v svetu, zato lahko povem, da smo imeli tudi zelo konstruktivne stike s poročevalcema in upam, da bomo tako lahko kmalo dobili sporazum med parlamentom in svetom. Hvala. Hvala. Poročevalca želite kaj povedati? Želi kdorkoli kaj povedati? Izvolite, gospod Klejs. Thank you, voorzitter. Um, ik zou in elk geval... Hvala, gospod predsedujoči. Zahvalil bi se tistim poročevalcem v senci, ki so med tem prišli, gospodu Tekampu, gospod Gisberg in gospe Gönc. Imamo zelo precejšen konsens, glede tega, v kateri smeriž moramo s tem poročilom. Ne bom se spuščal vse uh, kar so po, rekli različni poročevalci v senci, ampak mislim, da tukaj zasledujemo bolj ali manj isto linijo, da torej se zauzemamo za več preglednosti, več pos, eh, poenostavitev postopka, da potrebujemo jazne, jasne kazalnike, da bi lahko ocenili dosežene cilje. Na kratko pa bi se navezal na to, kar je rekla uh, komisija v povezavi z delegiranimi akti. To je izbira poročevalcev, torej da, so, da se omenjamo, delegiran, eh, da omenjamo dele, delegirane akte in da tukaj parlament vseeno dobi še in ohrani nekaj nadzora nad prioritetami za financiranje, ki jih želi doseči oziroma predeliti komisija. In to ne pomeni vedno izgubo časa. Jaz mislim, da lahko imamo dobro sodelovanje med parlamentom in komisijo, če smo bolj ali manj istega mnenja. Skratka, v teh primerjih ni treba, da to pravzaprav otežuje postopke. Mislim, da če delujemo v isti smeri, potem to ni nujno tako. Hvala. Hvala, gospod Klejs. S tem je razprava o tej točki konec in prehajamo na naslednjo točko. Hvala vsem, ki ste sodelovali na tej skupni seji odborov Juri in Libe. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko in sicer program pravice in državljanstvo za obdobje 2014-2020. Hvala gospe Kastex in gospodu Berlingorju za predstavitev. So, we move on. nadaljujemo za naslednjo točko. Program pravice in državljanstvo za obdobje 2014-2020. Obravnavali bomo osnutek poročila, določili pa bomo tudi rok za vložitev predlogov sprememb. Poročevalka za program pravice in državljanstvo je kolegica Kinga Günc. Predstavila bo torej poročilo o programu pravice in državljanstvo. To vključuje temeljne pravice in državljanstvo, defini 3 in tudi razdelke boj proti diskriminaciji in raznovrstnost ter enakost med spoloma, pa tudi program Progres. Ti programi so bili prej delno pod pristojnostjo drugih odborov, torej FAM in EMPL, ampak v skladu s 50. členom so to sedaj odbori, ki bodo sodelovali z našim odborom. Najprej bomo prisluhnili poročevalki, potem pa bomo imeli razpravo s Pogancem. Hvala lepa. Program pravice in državljanstvo je do neke mere podoben prejšnjemu programu, načela pa tudi skrbi in pomisliki so podobni. Kakor ste povedali, je to nadaljevanje prejšnjih treh programov to so temeljne pravice in državljanstvo, DAFNI 3 in oddelki nediskriminacija in različnost in enakost spolo v okviru programa za zaposlovanje in socialno solidarnost oziroma progres. Naš prvi predlog je, da bi spremenili ime programa, da bi se to sedaj imenovalo pravice, enakost in državljanstvo, kajti to bi bolj odražalo pravo vsebino tega programa. Imeli smo več srečanj s civilno družbo, komisijo in svetom v okviru danskega predsedstva. Lahko povem, da je bilo dansko predsedstvo zelo aktivno. Začeli so že zgodni neformalni trialog in naš vtis je bil, da dobro sodelujemo in da se ne bo težko dogovoriti o najpomembnejših temah. Mislim, da je to sedaj dobra osnova za pogajanja, ki bodo tekla kasneje. Nekaj pa obžalujem. Namreč prestrukturiranje skladov in vzpostavitev novega programa je vodilo tudi do spremembe proračuna in do zmanjšanja proračuna za te programe. Zato bi z veseljem slišala mnenje komisije, zakaj je prišlo do zmanjšanja sredstev, kajti proračun na tem področju se je v splošnem povečal, sicer ne veliko, ampak čisto malo. Velikokrat smo že govorili o tem, da v času krize večkrat pride do kršitev človekovih pravic in temeljnih pravic in to se ne odraža v proračunu. Že prej smo se dogovorili o okviru, sprejeli smo tudi višjo stopnjo prožnosti, to je ključnega pomena za prihodnost, ampak za nas je prav tako pomembno, da je program do neke vrste predvidljiv, da bodo upravičenci in eh, tisti, ki vložijo prošnje, vedeli, kaj jih čaka. To mora biti poravnano tudi s cilji. Zato mislim, da morajo biti cili dobro določeni, prav tako pa mislim, da bi parlament uh, moral imeti vpliv tukaj in tudi tukaj smo se zato odločili za delegirane akte. Imeli pa smo seveda dolgo razpravo pred tem. To je nekaj, o čemer lahko govorimo na trialogih. Poenostavitev prav tako pomeni, da je postopek vlaganja prošen in poročanja poenostavljen. Zmanjšali smo tudi upravno breme, to je podobno programu za pravosodje. Upoštevali smo tudi geografsko ravnovesje, pomagati želimo tistim državam članicam, kjer v zadnjih letih ni bilo uložene nobene prošnje. Govorili smo tudi o tem, ali bi omenjali konkretna imena tistih upravičencev, upravičenih mrež, ki so sodelovali v prejšnjih programih. Odločili smo se, da organizacije ne bomo imenovali, ampak da zagotovimo okvir, ki je dovolj širok in dovolj specifičen za to, da vključuje najpomembnejša omrežja. Prav tako je zelo pomembno, da zagotovimo konsistentnost in komplementarnost z drugimi programi in uh, agencijami, naprimer Agencija za temeljne pravice. Poročilo Agencije za temeljne pravice smo slišali včeraj. Slišali smo tudi razpravo o tem, ali naj bi razširili vprašanje temeljnih pravic uh, onkraj državljanov, po našem mnenju, je zelo pomembno, da to razširimo tudi na državljane tretjih držav, ki bivajo v državah EU. Od Lizbonske pogodbe naprej se lahko Evropska unija pridružuje mednarodnim konferencam in konvencijam, zato je zelo pomembno, da zato zagotovimo ustrezno pravno podlago. Enako za vse, to je vključeno v besedilo. Omenili pa smo tudi nediskriminacijo. To je zelo pomembno v času krize. Razširili smo tudi cilje, vključno boj proti netoleranci oziroma nestrpnosti, spodbojanje medkulturnega dialoga, raznovrstnosti in tako naprej na osnovi prejšnjega programa DEFNI, ki sicer ni bil omenjen cilji tam niso bili omenjeni, ampak omenili smo tudi pravice otrok, enakost med spoloma, preprečevanje nasilja pre, nad otroki in zaščita invalidov. Želimo si videti tudi nacionalne projekte in manjše projekte, ki bi imeli evropsko dodano vrednost. tudi prepoznavnost programov je zelo pomembna, specifični kazalniki so prav tako zelo pomembni in želili smo biti bolj specifični kot prej. Dobro, kakorkoli že, zahvaljujem se danskemu predsedstvu za dobro sodelovanje in upam, da bomo to razpravo nadaljevali tako kot do sedaj. Hvala. Hvala lepa, gospod Gönc. Sedaj bomo dali besedo komisijo in svet tu potem pa bomo še imeli razpravo. Gospa Mišu, hvala lepa, gospod predsedajoči. Tudi jaz pozdravljam sodelovanje in tudi osnutek poročila, ki ga imamo pred sabo. Menimo, da je to dobra podlaga za nadaljne korake v razpravi. Strinjamo se, da potrebujemo bolj jasne in opredeljene cilje, kar je že bilo v našem cilju, zdaj pa so ti cilji še bolj eksplicitno poimenovani. Slišala sem vprašanje, zakaj imamo določen proračun. Moj odgovor je naslednji. Prožnost, ki bo omogočala laže izvajanje tega in civilnega programa, eh, je tista, ki jo potrebujemo, zato da bi lahko financirali ukrepe iz obeh programov. Vendarle pa bi ponovila, da bomo na koncu zakonodajalci podprli predlog. In mi smo tisti, ki moramo zagotoviti to poenostavitev, moramo zagotoviti preglednost, seveda tudi eh, z, uh, eh, ozemljsko pokritost, tukaj so naši cilji enaki, hkrati pa moramo zagotoviti upravičencem zelo dobro opredeljene ukrepe. Pripričana sem, da bomo na koncu s predsedstvom in parlamentom prišli do uspešnega in učinkovitega rezultata, kar je tudi naš cilj. Hvala. Sedaj pa gospod Noring. Ne, gospod Anders v imenu danskega predsedstva. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Kot veste, je svet nedavno potrdil uh, splošen pristop k uredbi za pravice in državljanstvo. In kot pri programu za pravosodje imamo tukaj uh, veliko predlogov, vendar pa se uh, Proračunske številke seveda odločajo druge, horizontalno v drugi formaciji sveta. Pozdravljamo poročilo oziroma osnutek poročila poročevalke, ki gre pravzaprav v precej enaki smeri, kot je splošni pristop sveta. To bo vsekakor olajšalo pogajanja med parlamentom in svetom. Opazil sem tudi, da poročevalka in svet se strinjata glede ciljev tega predloga, namreč da bi upeljali obsežen pristop, ampak poenostaven pristop k financiranju in da bi tako prispevali k ustvari, ustvarjanju območja, kjer bodo pravice. Pr, uh, eh, prebivalcev, kot so zapisane v pogodbah in v listini, zaščitene in zagotovljene. Kar zadeva uh, poročevalka in sveta se strinjamo glede nekaterih ključnih tem. Oboji se strinjamo, da tisti ukrepi, ki prejemajo sredstva, morajo imeti dodano vrednost, evropsko dodano vrednost in da potrebujemo predelitev tega koncepta v tekstu. Strinjamo se tudi, da potrebujemo seznam specifičnih ciljev tega, tega programa in da mora biti ta seznam razširjen in vključevati tudi nakopravnost med spoloma, boj proti rasizmu, ksenofobiji, nasilju nad ženskami in otroci. Kot tretje se strinjamo, da letni programi morajo zagotoviti pravično porazdelitev sredstev med programi oziroma področji programa in strinjamo se tudi, da potrebujemo specifične kazalnike v besedilu, kar bo potem pravzaprav podlaga za spremljanje in vrednotenje programa strani komisije. To obstaja že tudi pri programu pravosodja in tukaj je časovnica seveda ključnega pomena za pogajanje, saj bodo obstoječi programi potekli konec leta 2013 in nove programe financiranja moramo zagotoviti v ustreznem času. Zato dansko predsedstvo eh, tukaj poziva, da se te temi posvetimo prednostno in že imamo zelo konstruktivne neformalne stike s poročevalko. Upamo, da bo to utrlo pot k soglasju glede tega predloga med parlamentom in svetom. Hvala lepa za pozornost. Hvala vam. Sedaj dajem gospodu, besedo gospodu ali gospe Mišel, imate besedo. Ja, čestitke. Gospe Gunski je izdelala to poročilo. V veliki meri podpiram predloge, Ampak imel bi majhno pripombo. To je obrobnega pomena. Nikjer ne govorimo o nasilju, ki ga obravnavamo v različnih državah. To je posebno nasilje, ki je pogosto banalizirano in je precej hudo. To je nasilje nad starejšimi v družini. Tu sicer omenjamo ranljive ljudi, ampak ni nasilja nad starejšimi v institucijah in v družinah. V moji družini oziroma v moji državi to prihaja vse bolj na plan. Treba je izpostaviti to nasilje. To ni klasično nasilje, to je nasilje, ki je prikrito, ki se ne vidi na prvi pogled pogosto ni prijavljeno, ker starejši nimajo sredstva, da bi to prijavili. In zlasti v javnih instancah to tudi obstaja. In mogoče bi lahko to bolj specifično pokrili. Vložil bom predlog spremembe glede tega vprašanja. Nameravamo organizirati tudi forum nekega dne o teh vprašanjih, specializiranimi strokovnjaki na, za to temo zlasti v javnih instancah, ampak tudi v družinah se to dogaja toliko, predsedujoči, toliko iz moje strani, glede preostalega pa sem vesel, da ste predstavili te predloge sprememb. Ja, Hvala. Gospod Bron se je še priglasil k besedi. Državljanstvo je umeten koncept. Pravzaprav uh, se razlikuje od nacionalnosti, ki, narav, ki je naravn pojav in ga pravzaprav podedujemo obrojstvo. Ljudje pravzaprav nek, eh, na vzhodu to razumejo, na zahodu pa smo glede tega zmedeni. Tukaj bi morali izhajati iz nacionalnosti in evrokrati bi verjetno to pomenovali diskriminacija. Grozno. Še zlasti je to relevantno v kontekstu demokraciji, ki vlada ljudstvo. Ljudstva, ljudstvo v angleščini je, ed, uh, je samostalnik v ednini in pomeni narod. To ne pomeni, da, se, da vlada skupina ljudi, ki so eh, izvoljeni za to, da potem pravzaprav povzročajo kaos in eh, arbitrarno vladajo državam. Iz tega uh, poročila je razvidno, da dodelitev vseh držav in širitev pravic na vse državljane ni zadost. Te pravice treba zagotoviti tudi državljanom tretjih držav in prosilcem za azil. Če govorimo o naprimer slabem ravnanju, potem je seveda to očitno prav. Vse ljudi je treba zaščititi pred slabim ravnanjem, ne glede na to, odkot prihajajo in kakšen je njihov status. Če pa tukaj se nanašamo na eh, neprisotnost eh, eh, demokracije in pravice do volitev, do glasovanja, potem se moramo vprašati, kakšen je sploh smisel državljanstva. Nima smisla biti član kluba, če so prednosti tega kluba na voljo prav vsakomur. Gospa Vržat. Uh, oui, uh... Ja, pravičujem se. Doslej nisem delala na tem, ampak nekaj me moti in naložila bom predlog spremembe. Državljanstvo je odsotno iz programa. Delali smo na ovirah na področju državljanstva v nedavnem poročilu, sedaj delamo na letu državljanstva, tu je podarjen ta pojem državljanstva, torej vedno smo v tem, ko govorimo o pasivni državljanstvosti, čeprav ne maram kvalifikacije, ampak gre za pasivnost. Ko govorimo o priznavanju pravic, je državljanstvo vsaj v tem parlamentu nekaj, kar bi moralo biti aktivno in ne pasivno. Treba je upoštevati participacijo državljanov v tem procesu odločanja če se ne motim, mislim, da ta element ni toliko prisoten v tem besedilu, ki ga obravnavamo. In zdi se mi, da moramo delati na tem povezavi z Evropskim programom državljanstva. To sta dva usporedna programa. In zdi se mi, da imamo tudi odbor za kulturo in izobraževanje, ki dela na tem in je odgovoren za ta program, tako da bi lahko sodelovali. No, sicer nisem vsega pregledala, ampak mislim, da pogrešam ta element v besedilu. Merci, Hvala, gospod Veržat. Preden vrnem besedo poročevalki, ne vidim, da bi se še kdo priglašal. Besedi morda bi želela komisija še se navezati na zadnjo stvar, ki smo jo tukaj slišali, gospod Bižu. Mislim, da program, ki je bil pravkar omenjen, tukaj ne želim, eh, da, se, da govorimo o dveh različnih stvari, kaj te imamo tudi program državljanstva z Generalnega direktorata za komunikacije. Torej imamo tisti program in morda bo nekaj komentarjev tam. Mi si želimo imeti doslednost med raznolikimi projekti in programi komisije. To je naš cilj. In zadnji komentar je bil verjetno bolj usmerjen v, eh, k Generalnemu direktoratu za komunikacije in njihovemu programu. Predsedstvo ne želi dodati ničesar. Gospod Gonc, izvolite. Najlepša hvala vsem, ki ste komentirali ta dosje. Bolj ali manj jasno je, da se tukaj s predsedstvom strinjamo in tudi s komisijo. Gospodu Luju Mišelu bi rekla to, omenili ste nasilje nad starejšimi. Pravzaprav bi bila vesela predlogov sprememb, ki bi to omenjali. Vedno imamo dilemo če začnemo eh, pisati seznam tistih, ki so ranljivi, obstaja vedno nevarnost, da bomo koga izpustili. Zato skušamo včasih katere eh, ranljive skupine imenovati, potem pa zraven dodamo še druge. Vsekakor pa se strinjam s tem, kar je rekel gospod Mišel, namreč to je problem in veliko manj govorimo o tem nasilju, kot pa o nasilju nad ženskami in otroci. Gospod Bronz, tudi vaših predlogov sprememb se veselim glede tega, da bi eh, razširili obseg eh, oziroma glede razširjanja obsega pravic z prebivalcev na v Evropski uniji na tretje države, na migrante in tako naprej. Tako da se posem strinjam, da moramo zaščititi tudi človekove pravice teh ljudi. Gospa Verža, vprašati se moramo, kaj naj bi pokrivali iz tega sklada in kakšne dejavnosti pokrivajo drugi skladi. Tukaj bi se morali poglobiti, da bi ugotovili, kakšna je doslednost med programi. Vsekakor pa se strinjam, da aktivno državljanstvo ni nekaj, kar naj bi bilo začasno. Tukaj so dejavnosti izjemno pomembne in skušali bomo zagotoviti to doslednost in uh, čim boljši uspeh teh programov. Najlepša hvala vsem torej za pripombe. 5. juli pa je rok za predložitev predlogov spremem, torej časa je še nekaj, tako da bom hvaležna za vse predloge in potem bomo nadaljevali na tej podlagi. Res je, hvala lepa, gospa Gons, tudi za to vašo zadnjo pripombo, s katero smo zaključili obravnavo osnutka poročila in s tem smo tudi določili rok za predložitev predlogov predlogov sprememb, torej 5. juli ob povdne. Torej obravnava predlogov sprememb odboru Libe naj bi potem sledila 19. septembra, orientacijsko glasovanje v odboru Libe pa naj bi potem potekalo 26. novembra. Torej, če ste si to zabeležili, mislim, da je to vse, pri tej točki na dnevnem redu, drugih komentarjev ne vidim. Naslednja točka na dnevnem redu je bila predvidena za pol enajsto in gospa poročevalka je gospa Holmajer, ki pa je tu še ni. Tako da bi predlagal izjemoma, zakaj pa ne, da si Vzamemo 20 minut odmora, dokler gospe Holmajer ni, kaj ti pač predvidena je bila za pol enajsto in takrat bo potem predstavila svoj osnutek mnenja glede umestnega poročila v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014 do 2020. Fin, torej, govorili bomo o finančnem okviru, ob pol enajstih pa torej bomo nadaljevali z delom. Hvala.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 Kolegice in kolegi, kot smo predvideli, je zdaj z nami že gospa poročevalka Holmajer, ki bo predstavila poročilo o mestnem poročilu v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014-2020. Predmet tega je, da predstavi stališče odbora, kar zadeva zneske, ki so predvideni v večletnih programih, torej za azil, sklad za migracijo, sklad za notranjo varnost, sklad za pravice in državljanstvo in za tako imenovani program Perikles. Torej besedo dajem takoj poročevalki, gospe Holmajer, Holmajer, ki bo predstavila osnutek mnenja, potem pa bomo določili še rok za vložitev predlogov spomin. Gospa Holmajer. Beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vidim, da nas je tukaj pregledno število poslancev, tako da eh, se lahko v miru pogovorimo o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 do 2020. Tukaj imamo več glavnih točk, ki bi jih želela obravnavati. Najprej bi se zahvalila za uspešen sestanek med poročanjem med uh, različnimi poročevalci. Kot veste, pri mnenju ni mogoče na tri četrt strani napisati vse, kar bi si želeli omeniti. To smo skušali sedaj popraviti tudi s predlogi sprememb in veselim se že spodbud in predlogov kolegov in kolegic k razpravi in k temu osnutku. Najprej bi povedala nekaj o razčlenitvi. Že v prejšnjih razpravah sem jasno povedala, da pravzaprav ni povsem jasno, zakaj se tema varnosti živil vključuje pod razdele, ki je namenjen varnosti in državljanstvu kot tudi vprašanjem pravosodja ampak predlog je pač tako oblikovan, saj vprašati pa se moramo, zakaj je bilo to tako zasnovano. In to sem tudi opisala v svojem mnenju kot drugo. Bi potem se navezala na, strukturi, na strukturiranje skladov, ki predstavljajo velik del naših proračunskih sredstev v okviru večletnega finančnega okvira. Ne bom se več spuščala v področje, o katerem smo veliko govorili danes dopolne, namreč o pravni, pravosodni strani, kaj ti mislim, da bo to predmet mnogo razprave v odboru Juri in eh, naša stvar ni, da tukaj poglabljamo razpravo, temveč da pravzaprav se bolj osredotočimo na tiste stvari, ki se nas bolj tičejo. Zato bomo stale pri strukturiranju skladov. Prestrukturiranje skladov je po mojem mnenju dobro uspelo. Um, prvič imamo neke vrste horizontalne določbe upravljanja in tudi z vidika proračuna vidimo, da je to področje skladov, kot je zaenkrat zastavljeno, dobro predvideno. Seveda se bomo morali ukvarjati še s posameznimi vprašanji, ki so s tem v zvezi, ampak celoti gledano je pravzaprav pristop razumen. Kar zadeva sklad za migracijo, tukaj vidimo, da bodo sredstva bolj ali manj ustrezna, seveda bo vedno odvisno od zahtev in od problemov. Bomo videli, ali bodo sredstva zadostna ali morda celo presežna, to je odvisno od tega, kakšni bodo migracijski tokovi in ali bomo imeli velik, veliko prosilcev za azil. In seveda bo to odvisno tudi, ali bomo soočeni s posebnimi eh, izzivi, ki se vedno znova pojavljajo. Pri skladih moramo torej zagotoviti tudi evropsko dodano vrednost, kar pomeni, da tukaj ne bomo le nadomeščali nacionalnih sredstev, temveč um, si res hočemo doseči, da tista sredstva, ki jih mi zagotavljamo, imajo dodano vrednost za begunce in ne pravzaprav pomenijo prihrankov za nacionalne proračune, kajti smisel tega, kar smo tukaj spostavili, ni bil v tem. Torej, tiste države članice, ki so še posebej prizadete, bi naj s tem dobile dodatno pomoč in kar zadeva standarde za prosilce za azil in um, begunce, tudi te standarde želimo s temi predlogi izboljšati poslušati. Potem, kar zadeva, kar zadeva ISF, velik problem pri tem je, da so predvidena sredstva neskladna z že načrtovanimi nalogami. S tem se moramo intenzivno ukvarjati, kajti če si pogledamo proračun za leto 2013, dobimo strani komisije suh odgovor, ja, minus 64 milijonov evrov eh, je nastalo zaradi tega, ker programi niso bili izvedeni. Potem bi eh, me pač zanimalo, zakaj torej niso bili oddani ali so bili programi napačno zastavljeni oziroma zakaj pravzaprav eh, so bili ti programi neuporabljeni toliko let. Kljub temu pa vidim, da se že zdaj omejuje proračun za 64 milijonov let in potem je od leta 2014 predviden dodatni prihranek na tem področju v višini več kot 60 milijonov evrov pomoč za države članice, ki imajo posebne probleme, bo tudi zagotovljena preko programov kot so EASO in preko agencije Frontex. In poleg tega pa se tukaj vzpostavlja še centr za boj proti kibernetskemu eh, kriminalu, za katerega sredstva sploh niso predvidena, čeprav je komisija predlog za to že Eh, predvidela. Skratka, eh, Europol naj bi izgubil 10 odstotkov sredstev, sočasno pa naj bi vzpostavil centr za boj proti kibernetskemu kriminalu. To se mi ne zdi izvedljivo. Tudi v večletnem finančnem okviru ni povsem jasno, kako naj bi ta sredstva bila porazdeljena. Nimamo nekih finančnih konceptov predstavljenih in moje vprašanje komisiji je, Je, oziroma komisija potem odgovarja, ja, se Evropol je velika organizacija, eh, saj bo lahko črpala iz svojih sredstev. Kolikor sama vem, eh, na področju otroške pornografije imamo sedaj pet organov po vsej Evropski uniji, medtem ko se v, združen, v ZDA število ljudi, ki se ukvarja z otroško pornografijo, res, res občutno više. In ko govorimo o tako občutljivih temah, mislim, da je to pomemben uh, faktor, pomembno področje, proti kateremu se moramo boriti, zato morajo tudi sredstva za to biti predvidena. Torej tudi pri agenciji EASO in pri Europolu, pri drugih agencijah, ki spadajo pod naš metje. Torej, te mnenju še niso razvidne iz tega finančnega ogledala. Zato se že zelo veselim tudi priporočil oziroma spodbud kolegic in kolegov, kajti mislim, da moramo polagati vrednost na ustrezno finančno uh, eh, oskrbo krbo oziroma finančna eh, sredstva za to, kar nam je toliko pri srcu. Hvala lepa. Hvala lepa skušamo gotoviti, ali ima ta tukaj predstavnike tudi svet in komisija, ampak vidim, da ju ni, tako da vam pravzaprav zaenkrat ne bodo mogli odgovoriti na vaše vprašanje. Mislim, da smo tukaj samo poslanci, tako da lahko sicer razpravljamo o naših stališčih glede um, večletnega finančnega okvira. Sem poročalka v senci za SND, uh, potem pa lahko dam besedo seveda tudi drugim. Kot prvo bi podprla vaš predlog, da spremenimo ime, saj to ne odraža vseh tem, ki so pokrite. Torej, boljše bi bilo ime državljanstvo, svoboda, varnost in pravice, še vedno pa tukaj pogrešam temeljne pravice. Morda bo s tem naslov predolg, vendar pa je to področje enako pomembno, kot smo se že večkrat pogovarjali. Gre za relativno nizek proračun, nič cela sedem odstotka celotnega proračuna, ampak eh, po Lizbonski pogodbi ima to področje sedaj če dalje večjo vlogo, kot omenjate tudi sami. In tudi v Evropski uniji imamo resne težave, kar zadeva temeljne pravice Rome, homofobijo, eh, nestrpnost do manjšinskih skupin, medijski problemi in tako naprej. Skratka, vse to kaže, kako pomembno je, da harmoniziramo v večji meri pravni sistem in da več investiramo v pravosodno in policijsko sodelovanje in izobraževanje policistov na tem področju. Eh, tudi na področju skupne eh, politike priseljevanja in azila moramo biti ključni akter in tudi eh, spoštovati moramo izzive, kot smo jim bili priča z sredozemsko krizo. Proračun se sicer za drobec povečuje, ampak resnično upamo, da bomo s tem lahko pokrili potrebne ukrepe. Več sredstva bi bilo treba nameniti, kot tudi sami predlagate, določeni ravni prožnosti, kot je potrebna. Prav tako je treba sklade poenostaviti, to smo sprejeli že na začetku in to bi bilo koristno za prijavitelje, vendarle pa je ta prožnost nekaj, kar lahko spremimo tudi v programu pravic in državljanstva. Tukaj imamo različne cilje, različne mreže na ravni Evropske unije, ki veliko prispevajo na tem področju in ki imajo dodano vrednost, evropsko dodano vrednost. Zato se mi zdi pomembno, da tudi oni vedo, kaj se bo dogajalo v obdobju sedmih let. Gotovo ste slišali tudi, kakšne so njihove skrbi. torej določena sredstva sicer namenjena skladom rastejo, še zlasti kar zadeva sklad za zonanje meje, po drugi strani pa ne vidimo resne uravnoteženosti med različnimi skladi, zato moramo to še nekako obravnavati. Omenili ste tudi program pravice in državljanstvo, zagotoviti moramo tudi sredstva za pospeševanje in zaščito pravic. In kot sem že omenila, je proračun programa za pravice in državljanstvo sedaj nižji, kot če bi združili te tri obstoječe programe. Torej, če bomo ta sredstva eh, zmanjšali bomo v zagati, resničnih številk ni zlahka razbrati, ampak kljub torej povišanju določene postavke imamo zmanjšanje skupnega zneska namenjenega temu skladu. In tu se res moramo poskrbeti, da vsi ti predlogi ne bodo privedli do zmanjšanja skupnega proračuna. In zato je naša odgovornost. Ti programi morajo seveda zagotoviti, oziroma večletni okvir mora zagotoviti dopolnjevanje in sinergije med različnimi uh, programi. Evropska dodana vrednost je tudi vodilno načelo in moramo ga imeti pred očmi. Problem pa je enak, kot smo ga danes že omenili, namreč kazalniki in cilji so običajno ohlapni. Če zagotavljamo več prožnosti, Potem moramo poskrbeti tudi za to, da bomo imeli jasne kazalnike, tako da bomo lahko resnično merili, kaj se dogaja. Hkrati pa bi morali biti tudi cilji uh, do, konkretni, kaj ti sicer bomo izgubili pregled nad tem, kar se resnično dogaja. Torej, to bo eno od pomembnih vprašanj, kaj se bo zgodilo z večletnim finančnim okvirom. Tudi, če bomo tukaj eh, zagovarjali pospeš, po, po eh, enostavitev, lahko pride do tega, da bomo izgubili nadzor nad stvarmi. Torej, bi nam bilo ljubše, če bi se sprejemali programi za pravice in uh, uh, svobodo, varnost in pravico z delegiranimi akti. To bi bil naš prvi komentar, vsekakor pa sem prepričana, da bomo še naprej dobro sodelovali, vse časor pa pogrešam tukaj pred, uh, predstavnike sveta in komisije in upam, da bodo se naslednje razprave na to točko udeležili. Gospod Brons bi zdaj želel besedo, izvolite. Um, Mrs. Holmeyer, Ja, gospa, pogledal sem okoli sebe in skoraj da zakričal, tu sem. Mislim, da lahko vidim še koga drugega tu, ampak zdi se, da to, da porabimo veliko davkoplačevalskega denarja, to ni pomembno, da bi tu zadržali veliko kolegov, kajti dvorana je prazna. Ampak govoril bom zelo jasno, kajti v zadnji razpravi ste se mi vi zahvalili, predsedujoča, ker bomo razširili pravice na tretje države in prosilcev za azil. Tu citiram poročilo in pravim, da tega ne podpiram. Toliko za zapisnik. Kar zadeva predloge v poročilu, bi tu še zlenstila domenil četrti odstavek. In sicer tu omenjamo ponovno nastanitev, relokacijo in ukrepe vračanja. Vse imamo v istem odstavku. Upam, da S tem nisem preveč direktna, ampak koliko denarja imamo za ukrepe vračanja v primerjavi za ponovno nastanitvijo in preselitvijo? Verjetno ne veliko, glede na to, kar je povedal izvršen direktor Frontexa v svoji predstavitvi pred tremi tedni. Kajti vemo, da se to preprosto ne zgodi. Nezakoniti priseljenci so učinkovito odkriti strani Frontexa, ampak niso pridržani. Direktor rekel, da dobijo dokument, povejo naj odidejo, ampak ne povejo jim, po kakšni poti tudi ni preverjen, nič ni obvezno in sumim, da nekateri verjetno tega ne upoštevajo, ampak mogoče pa preveč dvomim vse. Hvala lepa. Ne vidim nikogar, ki bi se sedaj oglašal, ampak. Očitno ni preveč poslancev v dvorani. Gospa Holmar, lahko pokomentirajte te komentarje, če jih sploh imate. Mislim, da bom kar sklenila, kajti mislim, da se bomo še lahko usedli skupaj, da se pogovorimo o predlogih sprememb, ki bodo seveda tudi govorili o drugih vidikih, ki, kot so omenjeni zdaj. Gosp, kot je rekel gospod Bronz v točki 4 je pravzaprav vse povzeto zaradi tega, kaj, ker je zelo težko kaj opisati v okviru mnenja. Na voljo je namreč samo tri četrt strani in to je pravzaprav torej osnutek mnenja, potem pa seveda, ko dobimo v predloge spremembe, se tekst veliko bolj uh, diferencira in še nadgradi. To je pač uh, Eh, razlog, eh, rezultat tega, kako se pripravlja osnutek mnenja in to ni odraz moje sposobnosti eh, pripraviti bolj raznoliko mnenje. Mislim, da moramo seveda tudi posvetiti določeno pozornost ukrepom vračanja, kaj ti morda bo to um, pomoč tudi domačim ves, vasem, če tisti, ki se vrnajo, imajo tudi določena sredstva pomoči, torej neka finančna sredstva, da jih ne vrnemo kar tako domov v moji. Torej bomo si morali o tem še nekoliko razbijati glavo, ampak eh, vsekakor moramo tukaj najti kakšne bolj inovativne zamisli, kajti to, da bi ljudi vrnili v eh, kraje, kjer nimajo perspektive, eh, to ne prispeva pri uh, izboljšanju česar. Le, če bodo imeli možnost, da doma bolje uspevajo kot so, se bodo raje vrnili domov. Skratka, to je bolj smiselno, kot pa, da jih kar tako brez vsega pošiljamo domov. Z gospodom sva že imeli izmenjavo mnen, vsekakor pa se veselim tudi razprave s kolegi in kolegicami, kajti mislim, da bomo lahko potem govorili o večplodnih predlogih. Hvala. Hvala, gospa Holmajer. Toliko za enkrat. Ne vidim nikogar več v sejni dvorani, nihče se ne oglaša po tej razpravi. Videli smo, da so ti pogoji precej vidni. Gre za to, da bi določili še rok za vločitev predlogu spremem do srede 11 julija do 12. imate čas. Potem pa bo prišlo do preučitve predlogov sprememb 3. septembra. 19. in 20. septembra pa bo prišlo do glasovanja odboru Libe. 19. in 20. septembra torej. Dobro, to je vse. Gremo naprej na naslednjo točko. Tudi tu je poročevalka gospa Holmajer, to je 15. točka, ta se nanaša na napade na informacijske sisteme. Tu gre tudi za razveljavitev okvirnega sklepa sveta 2005 skozi 2.2.2. Zdaj bomo slišali predstavitev poročevalke o trialogu na področju kibernetike. Gospa Goldmajer bo povedala nekaj o tem. In o triologu. Prostite, ker sem ji mikrofon izključil. Prostite. Pročevalka nas bo obvestila o zadnjem krogu pogajanj v sklopu triologa. Ta je potekal 4. junija, prišlo je do dogovora o besedilu, tam triologo. Omeniti moramo, da skladno za sklepom na konferenci predsednikov preš, prejšnji teden, je zaenkrat prekinjeno sodelovanje s svetom v povezavi s šengenskimi vprašanji. Torej, prisluhnimo poročevalki gospe Holmajer, prosim. Hvala. Najprej glede vsebine tega predloga direktive gre za to, da bi zagotovili približanje pravnega okvira za močne oziroma hude eh, zločine kibernetske narave. Torej, tukaj želimo spostaviti minimalne norme in določiti najmanjše um, kazni, da bi torej te približali uh, Prav tako želimo se s tem boriti proti sodobnim oblikam kibernetskega zločina. To ni preprosto, seveda, zaradi tega, ker se tehnika in tehnologija razvija in tudi oblike kibernetskega kriminala se razvijajo iz dneva v dan. Zato smo izbrali tako bolj neutralno obeseditev, tako da se tukaj ne bi bilo treba Eh, posvečati posameznim tehnologijam, temveč da lahko zajamemo različna kazniva dejanja, ne glede na to, kako se je med tem eh, razvijala tehnologija. Eh, marca smo dosegli naše stališče z veliko večino in našli smo močno kompromisno linijo. Imeli smo 13 osrednjih osi stališča parlamenta, namreč da ne želimo si pretirane kriminalizacije, sočasno pa je, smo želeli pravzaprav iz te direktive izločiti manjša vprašanja. Torej, eh, lažje primere smo večkrat eh, obravnavali, dolgo smo govorili tudi o testih in o testnih postopkih, torej o tem, da se Eh, ne kaznuje tistih eh, podjetij, ki vzpostavljajo oziroma ki ustvarjajo varnostno programsko opremo. Tukaj smo pravkar eh, kaj hitro naleteli na odprto oho pri svetu. Potem pa smo prišli na vprašanje preventive, kjer se, kjer se želimo izboljšati sodelovanje in izmenjavo informacij med organi uh, pregona med državami članicami in evropskimi agencijami. Še zlasti pa smo želeli tukaj okrepiti tudi sodelovanje med zasebnimi podjetji in našimi agencijami kot tudi eh, tukaj govorimo o številnih drugih okrepih na področju preventive, ki se zahtevajo za minimalne standarde pri, na varovalnih sistemih. Naša slabost je, da moramo sedaj pravzaprav to direktivo sprejeti, preden, kjer, preden komisija predstavi ustrezen in dober predlog o celotnem boju proti kibernetskemu kriminalu. Skratka, sedaj delamo po kapljicah in nekoliko sem razočarana, da komisija tukaj potrebuje res veliko časa uh, da bi se lotila tega gospodarskega vidika, kar zadeva trialog. Rada bi se resnično zahvalila danskemu predsedstvu, čeprav to ni običajno v našem odboru. Res doslej nisem videla veliko predsedstv, ki bi se toliko posvečali našim interesom. Dansko predsedstvo je na tem področju res bilo izjemno, zato bi se res zahvalila za zelo konstruktivne tri seje trialoga in tudi za pripravljenost, da, nam, da nas poslušajo in da bi skušali tudi razumeti in vključiti v naše interese. Zahvaljujem se tudi mađarskemu in polskemu predsedstvu, ki sta tukaj pravzaprav pripravila delo, ki sta tudi bili uh, konstruktivni in seveda smo tudi vedno imeli dobro izmenjavo mnen s komisijo, ki so z nami, ki je z nami vedno znova šla skozi vsebinska vprašanja. Skratka, na zadnjem trialogu smo dosegli skupni sporazum in veliko stališč parlamenta smo lahko uveljavili. Tukaj, tega sem bila seveda zelo vesela in sedaj je odbor Koreper pravzaprav za veliko večino potrdil to, ta politični dogovor. In s tem smo pravzaprav lahko odprli pot k glasovanju v parlamentu. Kar zadeva kompromise, tukaj smo imeli več uh, uspeha z različnimi stališči, namreč boljše opredelitev, potem pojasnitev, katere dejavnosti ne vodijo v kaznivo dejanje, potem zahtevanje od držav članic, da se opredelitev manjših primerov in uh, pomoč za mladoletnike, mladoletne napade, da se torej obravnava in da se tukaj od držav članic zahteva, da, nam, da se pom, ustvari pomoč pri oblikovanju varnih sistemov. Potem sodelovanje med eh, evropskimi ustanovami in NISA, Europol in tudi deloma Eurojust. Potem kla, eh, potem tudi jasna, uh, eh, jasna predpostavka za nacionalne kontaktne organe, kajti sicer nima smisla, da vzpostavljamo Evropski centr za boj proti kibernetskemu kriminalu, če nimamo potem nacionalnih kontaktnih organov. Uh, Potem tudi minimalni standardi za informacijsko varnost, o tem bi morali tudi razmišljati države članice in tudi tukaj bi morali večkrat razmišljati tudi o odgovornosti podjetij, potem tudi više kazni za najhujše napade in tudi uh, zloraba identitete, potem tudi uh, varnost kritične infrastrukture. določenih primerjah smo tudi popustili pri svetu, kar zadeva pristojnosti sodišč, določene stvari omenjamo v, zgolj v uvodnih izjavah. Tudi nekje druge bi si želela jasnejšega jezika, ampak vsekakor menim, da smo na dobri poti. Iskreno bom povedala, gospod predsedojoči, Če sedaj o tem ne bomo odločali, se s tem pravzaprav parlament sam sebe streljal koleno, kajti naše želje eh, smo pravzaprav v veliki meri uveljavili, skratka zdaj ali bo parlament se strinjal glede naših skupnih želja, bo, par, bo problem parlamenta, ne pa eh, medinstitucionalnega eh, sodelovanja. Skratka, pravzaprav smo se s to direktivo, ki smo jo želeli preložiti, nekako sami sebe oškodovali, ampak Vsekakor um, ne želim kritizirati sveta, kajti svet je z veliko večino pravzaprav privolil v naše želje, tako da upam, da bomo v septembra res lahko odločali o tej direktivi. Um, meni je pravzaprav vse eno, ampak vsekakor se zahvaljujem uh, danskom predsedstvu za izvrstno sodelovanje. Thank you. Thank you, Hvala, gospa Holmajer, za to predstavitev poročila. Sedaj pa bomo slišali, kako je bilo s komisijo in predsedstvom. Predsedstvo se je pripravilo za sodelovanje, ki je bilo pri tem dosjeju precej naporno. Gospa Holmajer je to omenjala. Predlagam, da bi v imenu predsedstva slišali predstavitev, potem pa bi se pogovorili s komisijo, preden bi šli na razpravo. Najprej predsedstvo. Hvala, predsedajoči. V imenu predsedstva sveta z veseljem lahko rečem, da smo včeraj na Koreperju obravnavali ta dosje. Prišlo je do sprejema besedila v tej obliki. To je bilo potrjeno s pročevalko in komisijo v zadnjem trialogu Zato upam, predsedujoči, da boste kmalo dobili pismo predsedujočega Koraperju, da smo sedaj potrdili sprejem besedila in veselimo se tega, da bomo videli tudi vašo potrditev besedila. Povsem podpiram pročevalko, ki je rekla, da smo prišli do dobrega dogovora pri tem besedilu. preko trialoga je bilo besedilo izboljšano številnih vidikih. Hvala tudi za vas trud parlamentu, hvala za vse ideje, ki ste jih omenjali tu. Mislim, da bomo lahko ustregli v večini primerov besedilo na tak ali drugačen način. To so bile težka pogajanja in tako bi tudi moralo biti. Reči moram, da sem globoko hvaležen poročevalki in njeni ekipi, ker je bilo vzdušje med delom tako dobro pogajanjih. Hvala, ker ste imeli konstruktiven pristop. Hvala tudi komisiji za vso podporo trialogu. Mislim, da smo imeli ozorno sodelovanje. Hvala še enkrat. Vam in celotni ekipi, gospa Holmajer. Ja, zdaj pa smo pri prekinitvi stolovanja. Žal to vpliva na ta predlog in v imenu sveta lahko le rečem, da upamo, da bomo našli način razrešitve tega vprašanja, tako kot se bo dalo. Mislim, da bi vsi obžalovali to, če ne bi prišli do konca pogajanj pri tem predlogu. Hvala. Hvala. Kaj pa komisija pravi? Želite kaj prispevati k razpravi? Ja, zelo na kratko. Hvala, predsedujoči. Rad bi le rekel, da je tudi komisija zelo zadovoljna, ker smo prišli do uspešnih zaključkov v tem trilogu. To so dobri rezultati, ki jih mi prav gotovo podpiramo. Dodal bi še nekaj. To je le del celotnega mozaika na področju varnosti. Komisija bo predstavila druge dodatne predloge in ukrepe, ki se bodo nanašali na druga vprašanja, ki niso neposredno povezana s kazenskim pravom, kibernetskim kriminalom in kibernetsko varnostjo. Ampak to je dober začetek. S tem smo zelo zadovoljni. Glede vprašanja, ki je povezano s Schengenom, parlament bo odločal o tem, tudi na svetu bo govora o tem. Komisija se seveda veseli obravnavi in razrešitvi širših vprašanj. Upam, da bo vse v redu na koncu. Dobro, zdaj pa imamo nekaj govorcev na seznamu. Kdo se želi oglasiti? Najprej gospod Esijo. Mulțumesc, domnule președinte hvala, predsedojoči. Najprej čestitke Moniki za njeno poročilo. Odbor bi rad obvestil, da je poročevalka prava borka. Je nekdo, na, na kogar lahko računate, vedno, ko je zaupana tako pomembna naloga, kot je bila ta. poročevalka je vzdržala v dialogu, uspelo ji je uveljaviti vse njene zahteve v pogovorih. Tudi jaz sem vesel, da smo prišli do konsenze po trialogu in kompromisno besedilo je nasplošno dobro. Tu so upoštevani pomisleki v tem odboru. Potem pa še en element, ki je bil pomemben za me. Tu gre za vključitev Evropske agencije, ki naj bi preprečevala kibernetski kriminal. To je Enisa, potem imamo tudi Eurojust in druge agencije. Omenja se tudi ta potreba potem, da moramo vključiti javni in zasebni sektor sodelovanje, zato da bi se borili proti kibernetskim napadom. Ampak tudi mednarodno sodelovanje je ključnega pomena. Sicer se ne moremo boriti proti takšnim vrstam kriminala. Potem še en element, ki mi je zelo blizu, to je bilo tudi sprejeto na svetu in sicer gre za potrditev okvira zaščite na področju boja proti kibernetskemu kriminalu. Države in državni organi mora upoštevati te pravice. Sedaj pa nekaj o sankcijah. Mislim, da je zelo pozitivno, da lahko te sankcije na področju botnetov bolj uveljavljamo. Vsi se zavedamo škode zaradi takšnih dejavnosti. Tu imamo lahko kriminal proti kritičnim infrastrukturam. Tu lahko pride do znatne škode, ampak tu bi morali imeti vsaj petletno kazen. Seveda imamo tu tudi druge elemente, ki jih svet ni sprejel, vsaj ne v takšni obliki, kot smo mi to želeli. Naj omenim primer, recimo odgovornost. pravnih oseb. Potem bi omenil preprečevanje kibernetskih napadov, tega ni v direktivi, ne v takšni meri, kot bi si to želeli, ampak upamo, da bo komisija pristopila k tem vprašanjem v ločnem instrumentu. Kot sem rekel, sprejeto besedilo je za nas sprejemljivo in nova direktiva bo zelo koristna boju proti kibernetskemu kriminalu. Naj čestitam danskemu predsedstvu za dobro sodelovanje in delo pri tej direktivi. Hvala lepa. Gospa Matju, hvala. Tako kot drugi kolegi bi se tudi jaz rada zahvalila Moniki za to obsežno delo. Zelo dober kompromis je bil sprejet na svetu. Čestitke, Monika vedno deluje v dobrem vzdušju, to je prijetno za vse, ampak tudi jaz obžalujem, da je prišlo do blokade pri tem dosjeju na konferenci predsednikov. Predsednik, vem, da ni, vi niste odgovorni za to, ampak vseeno bi rada rekla, da če pride dosje do takšne točke, da lahko glasujemo na plenarnem zasedanju, potem mora konferenca predsednikov to upoštevati v luči sodelovanja z svetom in komisijo, ampak upam, da boste povedali na konferenci predsednikov, da to ni dobro sporočilo. Vsaj ne svetu, to sem tudi povedala danskemu predsedstvu. Parlament bi se lahko odločil za rešitev, ki bi mogoče lahko bila finančna, seveda imamo tudi finančne vzvode, ampak verjetno bi bilo boljše, kot pa če bi prišlo do popolne blokade, kajti ta kriminaliteta je realnost v praksi. Odbor Krim je izvedel anketo, to imamo tudi obravnave glede kibernetske kriminalitete, to zadeva vse državljane. In da bi to imeli institucionalni boj s svetom. Ne, mi se ne smemo tako odzivati, to ni bil dober odziv, ko gre za tako pomemben predlog, kot je ta. Hvala. Hvala, gospod Brons. Vi ste na vrsti. Ja, pravzaprav gre za vprašanje o zadju, ne gre za sam predlog. Vedno bomo imeli zasednike v skupini, ki napadajo informacijske sisteme. To obžalujemo, ampak organi morajo delovati proti takšnim akterjem. Na nek način pa sem bolj zaskrbljen zaradi ukrepov vlad, ko gre za informacijske sisteme drugih vlad. Tu ne gre le za hipoteze, vemo, da ko gre za Izrael in ZDA, da sta napadali informacijske sisteme o iranskem jedrskem orožju. No, ne bom se spuščal to vprašanje, ali je bilo to pravično, kolikšne miri je bilo pravično, ampak to je dejstvo. Potem nam pravijo, da Kitajska blokira zahodne spletne strani, čeprav ne napada same sisteme. Zanima me, če je gospa Holmer v raziskavah in pripravah na to poročilo ugotovila, če je katerokoli izmed EU držav ali sama Evropska unija napadla informacijske sisteme katerekoli tretje države ali če vidimo ukrepe vlad proti informacijskim sistemom v EU. Seveda, tu ne omenjam povsem upravičenih ukrepov, ko gre za golifijo, tiste, ki zlorabljajo otroke, za druge kriminalce. Ne, to je samo umevno in to je upravičeno. Hvala. Hvala. Gospa McIntyre. Thank you, Hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi se rada zahvalila gospe Holmajer za upravljeno delo pri tem poročilu. Kibernetska kriminaliteta je res zelo pomembna tema. Omenjeno je že bilo, da se bo to pojavilo tudi odboru Krim. Ta odbor je bil oblikovan, to je zelo pomembna tema za vse nas in omeniti moram dejavnosti v našem parlamentu. Kot tudi konferenca predsednikov je to omenjala. Moja skupina je bila edina, ki je nasprotovala ukrepom konference predsednikov. Tu je šlo za zavlečevanje pri različnih dosjejih. Prekinili ste sodelovanje s svetom. Takrat v Strasboru sem povedala, da je to zelo tročje. Kaj me še posebej skrbi? Parlament bo zgledal zelo neumen na tak način. Če si pogledamo pravna mnenja, ki so bila izdelana strani pravnikov parlamentu, potem je svet deloval v skladu s svojimi pravicami. Mogoče nam to ni bilo všeč, ampak ne moremo si privoščiti, da prekinemo sodelovanje in da se tako kljubujemo. Res sem zelo žalostna, ker smo se odločili za takšna dejanja in če to ne bo sprijeto, bomo to res obžalovali in še hujše bo, ker bomo izgubili tudi dosje o evidenci PNR. To sem želela povedati za zapisnik. Hvala. Abacht. Äh, Hvala lepa. Najprej se opravičujem, da sem nekoliko zamudil. Nekako sem se že navadil, da vedno zamujamo. Ne glede na to, Mm, želim nekaj povedati v zvezi z trenutnim stanjem v trialogu. Kakor vedno se veselim sodelovanja z vami, gospa Holmajer. Vtis imam, da dejansko želite v delo vključiti vse. Morda si lahko predstavljate, mm, da so nekatere točke še problematične pri pogajanjih v svetu, imamo to temeljno vprašanje, ali je dovolj, da imamo direktivo o kaznovanju in kaznovanosti, ali ne bi potrebovali nekaj na področju varnosti tudi, torej da bi zakonodajalec moral storiti nekaj na tem področju. Tisti, ki upravljajo s temi sistemi, morajo prevzeti določeno mero odgovornosti, če se pojavijo očitne luknje ali napake pri uporabi. To žal ni bilo mogoče in nas zelene še posebej moti vprašanje izuzema za tako imenovan white head hacking. To pomeni tisti, ki udirajo v informacijske sisteme, ne da bi želeli uh, izvesti kaznivo dejanje, ampak uh, to storijo samo zato, da poročajo o tej luknji potem drugim in javnosti. Z uvodno izjavo smo želeli sprožiti razpravo, ampak to se potem ni zgodilo, zato smo le stežka sprejeli ta rezultat na koncu. Hvala za dobra pogajanja, vidim, da nam je uspelo vključiti številne stvari, ampak za zelene je to žal premalo. Zelo bi bilo. Uh, nam všeč, nam zelenim, če bi se spustili v drugo obravnavo. Ne vem, kakšna je sedaj možnost za to, glede na to, da imamo sedaj blokado zaradi te zgodbe o Schengenu, morda bi lahko pogajanja nadaljevali kasneje. Tole povem kar tako, želimo vsi, da bi se to zgodilo, videli pa bomo, kaj se bo zgodilo, če ostanemo pri tem. Ne glede na to, pa hvala lepa za delo in hvala. Now, hvala, sedaj pa ponovno poročevalka, ki bo podala sklepe glede pripomb, ki smo jih slišali. Prosim. Um, hvala lepa. Najprej želim odgovoriti še na par vprašanj. Najprej vprašanje gospoda Bronsa, kar zadeva napade strani držav. Timothy Kirkhope je podal nekaj informacij v zvezi s tem v direktivi o um, kazenskem pravu. Ne moremo govoriti o napadih držav. Kolega Enciu se je zelo ukvarjal s to temo in poskusil uh, je vključiti to, kar je jasno. Namreč uh, kazensko pravo ne more vključevati držav, zato smo vključili uvodno izjavo. Uh, tam pa je izredno navedeno, da si želimo, da bi tudi na mednarodni ravni sprejeli ustrezna pravila, zato da bi imeli boljša pravila za postopanje med državami. To je zelo problematično, je zelo težko. In primer Stuxnet in Vikina, pa tudi drugi primeri kažejo, da so hekerski napadi med državami nekaj vsakdanjega, tudi iz Rusije je prišlo že veliko napadov, napadli so informacijske sisteme različnih drugih držav. To pomeni, da je to področje, kjer poteka zelo veliko aktivnosti in tukaj mislim, da ne bomo mogli na, najti samo dobrih rešitev, kajti ne vem, ali mm, imajo druge države podoben interes, da tukaj zadeve reguliramo. In še druga tema, vprašanje Jana Filipa Albrehta. Tudi mi nismo zadovoljni s tem, da je direktiva o kazenskem pravu prva in da bo sledila potem druga direktiva. Gospod Pros naj bi uh, veliko dela opravila na tem področju vprašanja predržanja minimalne standardi in podobni vidiki. Naprimer, tudi Eh, sistemi spodbud za druge whitehead hekerje, zato da bi lahko opozarjali na luknje v informacijskih sistemih, zato da bi lahko tudi z pozitivnega vidika kaj storili. Mislim, da bomo tukaj še morali počakati in že na začetku sem povedala, da moramo eh, povedati, da smo vse stran, eh, skupine razočarane. Sedaj imamo kazensko pravni okvir, ampak še vedno ne skupno, skupne evropske ureditve. Tudi kar zadeva Whitehead hackanje po sebi, dejansko je, da smo v uvodnih izjavah navedli te manjše primere, ampak te dejavnosti so pod linijo, kajti manjši primeri so primeri, kjer nekdo udre v sistem, ampak povzročile omejeno škodo. Whitehead hacker pa ne povzroči nobene škode. Vsi smo se torej strinjali, da to ne spada v manjše primere in torej ni primer za kaznovanje. Države članice so imele največ težav s tem, da pojma Whitehead hacker niso želele vključenega, imeti vključenega v direktivo. To je pa vseeno bila naša naloga in uspeli smo v uvodne izjave uvesti vabila za Whitehead hackerje, zato da bi bili aktivni na tem področju, kajti mislim, da bi jih morali povabiti na našo stran in ne jih pustiti na tako imenovanem sivem področju, kjer bi lahko malo prešli na temno stran. Mislim, da moramo skupaj eh, razmisliti o tem. Tudi komisarka Kröz bi morala mm, razmisliti o tem. Namreč ne smemo govoriti le za večjimi podjetji, kot so Cisco, Symantec in tako naprej, ampak da se dejansko um, pogovarjamo tudi z tistimi ljudmi ki prihajajo iz različnih interesnih skupin na področju računalništva in lahko dejansko prispevajo k varnosti naših sistemov. Zato smo tukaj vsi enakega mnenja. Kako sem že povedala, svet si ni želel, da bi to imeli izključno omenjeno, ampak dogovorili smo se, o uvodni izjavi. Mislim, da smo se dve uri in pol pogovarjali samo o uvodni izjavi. To je bilo res nekaj novega. Dve uri in pol o uvodni izjavi. To je res nekaj novega. Ampak rešitev smo našli in. Povedati moram, da sodelovanje z kolegom iz zelenih zelo cenim in vesela bi bila, če bi lahko sodelovali tudi v prihodnosti, kajti lahko bi zagotovili dober rezultat. Hvala tudi vsem sodelovcem v tem odboru. Mislim, da smo poskušali sodelovati drug z drugim in doseči razumno rešitev. Vse skupaj ni bilo tako zelo nezapleteno. Angel, Albrecht, Alvaro, Kirkhope. Mislim, da smo dobro sodelovali in izredno se vam zahvaljujem za dobro intenzivno sodelovanje. Hvala. To je pa vse v tej razpravi. Šlo je za poročanje o trialogu, ki je potekal na to temo. Toliko za enkrat. Seveda se veselimo nadaljnemu napredku. Glede Eurojusta pa lahko rečem, da je bil na novo, izvo, na novo da je bila na novo izvoljena predsednica Eurojusta, gospa Konings. O pol dvanajstih pride. Pet minutni odmor bomo imeli. Začnemo čez pet minut. Hvala. Dear members, dear members, dragi člani, si lahko prosim posedete. Prosim za vašo pozornost. Prosim, da se posedete. Še eno uro časa imamo. čas bomo dobro izrabili, ker je z nami pomembna gostja odboru. Toplo pozdravljamo gospo Mišel Konings. Je nova predsednica Eurojusta. To je ena izmed agencij Libe. Najpomembnejša. Predsednica bo nadomestila Aleda Williamsa. Večkrat je bil v tem odboru, pravkar je bila izvoljena, tako da ji želimo vse dobro, veliko uspehov pri njenem delu vlogi predsednice Eurojusta, tu je z nami, da bi predstavila letno poročilo. Eurojusta odboru Libe. V tom poročilu so osvetljene dejavnosti Eurojusta. Ta agencija je vedno bolj pomembna, dela manj kot deset let, raste in raste, vse bolj je pomembna, vse več zadev obravnava. 1441 primerov je obravnavala lani, vse več je sestanko koordinacije. Za 70 odstotkov se je se število sestankov povečalo, šlo je na 204 v lanskem letu. Vse je povezano s skupnimi preiskovalnimi enotami. EU zagotavlja financiranje in tudi neposredno udeležbo. Rad bi predstavil to, kar bo rekla. Pred nekaj dnevi v Luksemburgu je potekal pomemben seminar glede razvoja območja pravosodja, svobode in pravičnosti na področju kazenskega prava. Tu gre za policijsko in pravosodno sodelovanje in preiskave. Tu gre za preiskavo in pregon, da bi bili vsi na sodišču, To je pomembno v luči čezmejnega kriminala. To imamo tudi v členu 83 pogodbe o delovanju Evropske unije, kot je to zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. To je zakonodajni pristojnosti tega parlamenta. Zato to obravnava tudi naš obor Libe. Glede delovanja Eurojusta lahko rečem, da imamo tu letno poročilo, to bo predstavila predsednica. Radi bi slišali nekaj o oceni dejavnosti Eurojusta, o tem, kateri vidiki dela so boljši kot drugi, zlasti glede upravnega sodelovanja. Potem bomo slišali rezultate študije. Deloitte je izvedel to študijo. Slišali bomo, kako se bo to izvajalo. Kolegi Eurojusta bi lahko bil bolj povezan z Evropskim parlamentom, zato bi lahko svetoval odboru Libe pri predlaganih zakonodajnih instrumentih, tako kot je to pri direktivi o zamrznitvi in zasegu dobičkov zaradi kriminalnih dejavnosti Evropske unije. Gospe Konings, bi rad povedal, da je včeraj potekal sestanek koordinatorja odbora odločitve, da bomo poslali delegacijo iz odbora na obisk v store Eurojusta v Hagu prihodnjo jesen. Seveda bomo pokazali interes za spremljanje razvoja Eurojusta v smeri implementacije določb, ki jih imamo v členu 86 pogodbe delovanja Evropske unije. Tu gre tudi za Evropskega javnega toživca. Ne samo zato, da bi zagotovili zaščito finančnih interesov Evropske unije, ampak gre tudi za to, da bi tu reševali čezmejni kriminal v večji meri. Tu gre za prihodnje razvoje Eurojusta, Odboru Libe je to najbolj cenjena agencija in prepričan sem, da bodo člani, ki se bodo oglasili, pokazali interes za ta vprašanja in tudi za druga vprašanja o pogovorih, ki naj bi jih začeli sedaj. Kar gremo naprej. Pozdravljam gospod predsednico. Gospa Koniks, prosim. Much, uh, Mr. Uh, Chairman, for these, uh, nice... Hvala lepa za te lepe uvodne besede spoštovane poslanke in poslanci v odboru Libe. Zelo mi je v čas, da vam lahko predstavim letno poročilo za leto 2011. 100 kopij je na voljo v tem odboru. To poročilo pa je na voljo tudi v elektronski obliki v 13 jezikih in kmalo bo na voljo v vseh 23 jezikih Evropske unije. Odločili smo se, da se bomo posvetili operativnemu delu in operativnim aktivnostim. Eurojust se je prav tako odločil, da poudari dodano vrednost agencije pri boju proti čezmenemu kriminalu. Če si pogledate številke, ki jih imate pred sabo, se takoj pojavi 441. To je število primerov, ki smo jih obravnavali. Lani smo jih imeli 421. Torej, leto smo jih imeli nekoliko več ampak v primerjavi z prejšnjim letom smo lani imeli 45 odstotkov več koordinacijskih sestankov in to je sedaj tisto, kar Eurojust počne. Tega ne počne nihče drug v Evropi, niti na svetu. Namreč za eno mizo sedijo sodniki, toživci in preiskovalci in obravnavajo eno mrežo kriminalcev, prosimo jih, da pripravijo dejanske informacije v zvezi z preiskavo in pregonom, prosimo pa jih tudi, da si delijo te informacije tako, da bi to čim bolj koristilo toživstvu. Torej, če mreža trgovcev z drugami deluje v petih državah, potem prosimo, da na sestankih sodelujejo strokovnjaki iz teh petih držav. Prisotni so na sestankih in slišimo tudi njihovo predstavitev. Z Europolom pa si izmenjujemo tudi informacije. Te informacije preoblikujemo v otipljive informacije dokaze in poskušamo ustrezno pripraviti primere. To pomeni, da imajo vsi pregled nad primerom, ne samo v svoji državi članici, ampak se zavedajo dejavnosti tega omrežja v kriminalnega omrežja v vseh štirih ostalih državah članicah. Zaradi tega se dejansko lahko posvetijo samo svojemu segmentu in tudi dolgoročni viziji v skupni strategiji, potem uložimo eh, in določimo ciljni datum, do kdaj bo vseh pet držav zaključilo svoje delo. Policija, strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri preiskavah hiš, pri zamrznitvi bančnih računov, pri aretacijah in pri pridržanju pred postopkom kriminalci ne pričakujejo tega namreč. Ne pričakujejo, da bomo mi prav tako koordinirani in uspešni, kot so oni. Ta, to presenečenje, to je tisto, kar želimo signalizirati. To pa lahko dosežemo le z usklajevanjem, z večstranskim usklajevanjem dvostranske načine, faks, telefon, mobilni telefon, kakorkoli že lahko uporabljamo, ampak to velja samo za dvostransko raven in to gre med dvema državama. Naš pristop je pristop, eh, oziroma to je pristop omnibus, naš pristop pa je mnogo hitrejši vsi že vnaprej poznajo dnevni red, vsi prinesejo prezentacijo v PowerPointu, tako da dobimo jasno predstavitev o tem, kaj se dogaja v vsaki državi, potem pa vsi predstavijo svoje. Poiščemo pa najboljše pravne instrumente za to, kako bi se lahko borili proti tem kriminalcem. So to posebni nalogi ali je to hkratna izvršitev evropskih nalogov za prijetje ali karkoli drugega. Nekaj pa me skrbi, namreč nimamo univerzalnega pristopa. Vsak primer je specifičen. Za vsako mrežo kriminalcev potrebujemo poseben pristop. Ne moremo uvesti univerzalnega pristopa. Vsi morajo sesti okrog iste mize in se pogovoriti. To je tisto, s čimer se najbolj ukvarjamo. Podal vam bom tudi druge primere. To se je povečalo za 45 odstotkov in to so dobri primeri. To je dobro. To pomeni, da države članice vedno bolj izkoriščajo Eurojust za te koordinacijske sestanke. Videli pa smo tudi, da smo v 70 odstotkih teh primerov imeli vključene več kot tri države članice. Zato si prizadevamo. Ne želimo si imeti dvostranskih uh, primerov, ampak primere petih ali sedmih držav. Kasneje bom prikazala še en primer in videli boste, da se ukvarjamo z dejavnostmi v pet, šest državah, pa tudi državah zunaj Evropske unije. Še nekaj moram povedati pri teh primerjih. Jih 80 odstotkov spada v prednostne naloge. Prednostne naloge določi svet, to je trgovanje z ljudmi, trgovanje z drogami, trgovanje uh, z belim blagom, korupcija, kibernetski kriminal in terorizem. To pomeni, da dobro sodelujemo in po definiciji so vsa ta vprašanja čezmejna in vedno povezujejo več kot tri države članice. Zakaj si prizadevamo torej? Količina in kakovost. Kakovost zagotovimo z usklajevanjem in na koncu še seveda hitrost. Dobro je, da je se odzovemo, ampak kriminalci so tako hitri, da se moramo tudi mi hitro odzivati. Še ena dobra novica. Lani smo v sedmih primerjih uvedli sodniški kcijsko usmerjeni postopek z pomočjo centrov za operativno usklajevanje. To pomeni, da je to spremljanje pravosodne koordinacije. In najprej imamo koordinacijski sestanek, tam se odločimo za ciljni datum, za akcijski datum in takrat tožilec, ki predstavlja države članice, kjer se dogaja kazniva dejavnost, stopijo skupaj ob 6. zjutraj v kriznem centru, to je varna soba z eno telefonsko številko, z enim naslovom in države članice lahko tam navežejo stike z njimi. Imajo tudi mobilno številko in iz prve roke lahko dobivajo informacije v zvezi s primerom na to lahko med seboj primerjajo informacije in preučijo, kaj potrebujemo za to, da bi zadevo rešili. Potrebujemo nov evropski nalog za prijetje, potrebujemo novo zahtevo ali karkoli že. To je novo, to deluje in kaže, da smo vse bolj operativni. Obljubila sem vam dva primera, mislim, da lahko tako najbolje pokažem, kako poteka naše delo. Zadnji primer je primer plaja iz Švedske. To se je začelo pred tremi leti. 28. marca 2012 pa smo zadevo izpeljali, takrat se je začel postopek na švedskem. Leta 2008 se je mreža kriminalcev posvečala trgovini z drugami iz Švedske skozi Francijo in Španijo, imeli pa so tudi povezave z drugimi državami, ne iz Evropske unije, naprimer Kolumbija, Andora, Venezuela in druge države. Jasno je bilo, da moramo okrepiti usklajevanje, to se je začelo 2008-2009. 2009. smo ustanovili skupno preiskovalno ekipo in zasegli smo 1,4 tone visokokakovostnega kokaina. Zagotavljamo pravno pomoč, nekoliko kasneje smo izvedli tudi 30 aretacij. To je bilo na podlagi dela skupne preiskovalne skupine in leta 2010 so blizu srpske meje aretirali tudi glavnega vodjo, ki je bil šved, pa tudi pet drugih in njegove sorodnike. Eden od teh je bil šved, ki je živel v Švici in je sodeloval v pranju denarja. Torej, imeli smo primer pranja denarja, potem pa še primer trgovanja z drogami. Imeli smo dosje z luksuznimi vilami, ladjami in tako naprej. Veliko smo se naučili iz tega. Med 2007 in 2010 naj bi zaslužili 12 milijonov evrov nalož, naložili so torej 12 milijonov evrov, 6 milijonov evrov smo zasegli, kar zadeva kokain. Vrednost na cesti je bila 416 oziroma 468 milijonov evrov. Sodelovanje s tretjimi državami je bilo zelo pomembno. Europol je bil pri analizi delovnih dokumentov ključnega pomena. Dobili smo analitični pregled, kdo so cilji, kje so aktivni, sodelovali pa so tudi pri zasegu sredstev. Med 2008 in 2011 smo organizirali 13 koordinacijskih sestankov, kjer smo dejansko sodelovali na sodnem področju, kako lahko pomagamo na pospešen način v zvezi s pravno pomočjo v Evropski uniji, pa smo določili tudi pravo pristojnost za sojenje in eh, tudi, kar zadeva zaseg na morju, je potekal na usklajen način. Vse skupaj je bilo zapleteno z pravnega vidika. To je zgodba o uspehu, zato ker so sedaj ti kriminalci mm, pred sodiščem, vodja in osem članov njegove tolpe so sedaj pred sodiščem in čakajo na sodbo. Počakati bomo morali na rezultate, ampak vidimo, da zadeve tečejo usklajeno. Vprašajte se lahko, kaj bi se zgodilo, če bi imeli pristop omnibus, če bi se morali oglasiti v vsaki državi posebej. Švedska, Francija, Francija, Španija, Francija, Kolumbija in tako naprej. Vse skupaj bi trajalo celo večnost in kriminalci bi še vedno uživali v svojem luksuznem življenju. In še en primer, to je primer, ki je prav tako relativno nedaven. Šlo je za tihotapljenje cigaret. Organizirano je bilo tihotapljenje iz Ukrajine v Združeno kraljestvo voditelji iz Ukrajine so zgradili celotno mrežo iz Francije do Češke, Slovaške, Mačarske, Italije in Nemčije. To so bile samo mm, tako imenovane slamnate družbe, ki so oblikovale celo verigo fiktivnih komercialnih poti prosili so tudi za pomoč za mm, rešitev upravnih formalitet, ampak na koncu je mm, bila pošiljka cigaret naložena na legitimne mm, prevozne družbe. Vse skupaj se je torej začelo v Franciji. potem pa smo imeli uh, usklajeno izdajo nalogo za prijetje. Tako smo lahko zagotovili šok terapijo za kriminalce, ki smo jih aretirali. Tri Ukrajince, pet drugih, 13 eh, preiskav hiš smo imeli 21. junija na en datum torej kako nam je to uspelo z pomočjo enega samega usklajevalnega centra. Predstavniki teh šestih držav so sedeli skupaj in so bili v stiku s svojimi pravosodnimi organi, prav tako tudi z mobilnimi uradi Europola. V tem primeru je šlo za organe pregona in pravosodje. Ti dve vejsta sodelovali, seveda pa so sodelovali tudi drugi. Imeli smo torej multidisciplinaren pristop za boj proti tih utapljanju cigaret. Usklajevanje je zelo pomembno. Ukrepanje na sam datum je prav tako zelo pomembno, po drugi strani pa je zelo pomembno tudi dobro sodelovanje, učinkovito in uspešno sodelovanje med Eurojustom in Europolom. Imamo dobre novice. Sodelujemo pri 17 delovnih dokumentih in analizah, pri 89 koordinacijskih sestankih smo prav tako sodelovali aktivno. in obe strani sedaj delata na tem, da se čim bolj obveščata o operativnih sestankih. To pomeni, da se zbližujemo in največji uspehi so bili doseženi skupaj. Kar zadeva Delfin in Hydro. To sta dva programa v zvezi s terorizmom. Države članice mm, tukaj preprečujejo nadaljne sodelovanje in na primeru boja proti, proti terorizmu smo bili priča čudnim situacijam, kajti Europol nam ne more poročati o, o svojem analitičnem delu oni pa informacije imajo in jih ne morejo deliti z nami. To pomeni, da ne moremo izpeljati dela in ne moremo imeti ustreznega pregleda nad dejanskimi aktivnostmi skupin teroristov in to je res izgubljena priložnost. Delati moramo na tem in še enkrat, to ni odgovornost Evropola, ampak držav članic, države članice ne želijo ukrepati skupne preiskovalne skupine. Te obstajajo že zelo dolgo, ampak. Ampak pred petimi leti so to postale zgodbe o uspehu. Zakaj? Takrat smo dobili prve donacije za financiranje skupnih preiskovalnih skupin. Od leta 2001 imamo mrežo strokovnjakov za te skupine pri Eurojustu in pet let že izvajamo skupne koordinacijske sestanke in ti sestanki se organizirajo pri Europolu in Eurojustu. Govorimo pa o tem, kakšne imajo izkušnje te skupine in kako bi lahko zadeve še izboljšali. Imamo tudi priročnik za te skupine. Financiranje je zelo pomembno, te skupine veliko stanejo in v zgodnih časih je bila blokada za pravosodno sodelovanje prav v teh skupinah. Financiranje, ki smo ga dobili, je bilo 2,3 milijone evrov. To je bil denar, ki je bil dobro porabljen. To bo trajalo do oktobra 2013. Na to pa, tako se zdi, se bodo pojavile težave pri financiranju generalni direktorat Home pri komisiji bi tisti, ki financira te projekte, ampak povedali so nam, da to ni več mogoče. To pa zato, ker nov program v DG Home izključuje agencije EU in komisija tam ni morala, ni mogla zaprositi za dolgoročno partnerstvo v zadnjem letu 2000, delu 2013 lahko zaprosimo za dopolnilni eh, proračunski dodatek in prosili bomo za 530 tisoč evrov. To je zgodba o uspehu, zato ker smo videli, da smo včeraj oziroma lani imeli 165 prijav za te skupine. 65 skupin smo oblikovali v zvezi z THB in trgovanjem z drogami in vse to je vodilo do dobrih in otipljivih rezultatov. Škoda bi bilo, če države članice ne bi nadaljevale te dobre prakse in če ne bi pokazali, da instrumenti za vzajemno priznavanje dejansko vodijo do dobrih rezultatov. Tukaj prosim za vašo pomoč in podporo, če je le mogoče. Še naprej bomo pošiljali to sporočilo, kajti škoda bi bilo, če bi zamudili priložnost, da se bolj uspešno borimo z protiorganiziranemu kriminalu in čezmejnemu kriminalu. Into, uh, uh, future, uh, uh, Kar zadeva prihodnost imamo brošure, ki smo jih prinesli s sabo. Gre za večletni strateški načrt Eurojustom za deva obdobje 2012 do 2014, kar zadeva večje cilje. Izboljšati želimo svoje delo, želimo postati centr za učinkovito pravosodno ukrepanje pri boju proti čezmejnemu kriminalu, izboljšati želimo odnose s kličnimi partnerji in na koncu želimo še bolj okrepiti učinkovitost in svoje delovne metode. Gospod predsednik, kakor vidite, nam je zaenkrat uspelo zagotoviti boljše operativno delo, izboljšati število in kakovost operativnih sestankov in okrepili smo tudi okrep, oziroma te usklajevalne ukrepe. Ampak kaj pa delovne metode? omenjali ste kolegi in kasneje bom spregovorila tudi o zadnjem delu, kako sodelujemo in kako izvajamo vzajemno sodelovanje in kako vaše pomembno zakonodajno delo vključujemo v svoje delo. Lepo prosim, pazite na čas. Včeraj nas je res preganjal čas. Tolmačenje bomo imeli do pol enih, potem pa bomo nadaljevali popovdan. Prosim vas, da čim prej zaključite svojo predstavitev, na to pa bomo imeli čas tudi za vprašanje in odgovore. Imeli smo nekaj izzivov, spremenjen sklep sveta bi moral začeti veljati 4. junija 2011, ampak države članice, tako se zdi, eh, so se odločile, da ni treba vsem izvajati tega sklepa, nekatere ga še ne izvajajo v tem sklepu vidimo dva pomembna člena, 12 in 13. Kar zadeva ENCS, 13 pa obvezne podatke, ki se prenašajo Eurojustu v specifičnih pogojih, govorimo o trgovanju z drugami, trgovanju z ljudmi in tako naprej. In še en izjiv je 85. in 86. člen Lizbonske pogodbe. 1. december Lizbona je takrat začela veljati, 15. decembra 2009 smo pri Eurojustu sprejeli pobudo, organizirali smo delovno skupino, ki preučuje 85, 86, 71 in eh, člene, ki zadevajo kosije. To so odbori glede notranje varnosti, pa tudi agencije za mm, sodni pregon in druge. Zavedamo se, kaj je bilo povedano pred osmimi ali devetimi leti. Takrat je bilo 15 držav članic in to sedaj ne gre več. Sedaj nas je 300. Administracije je veliko, kolegi je sedaj upravni odbor in 27 nas je tam. Pripravljamo mm, nov poslovnik, kajti poslovnik od takrat ni več tako primeren. Spremeniti in prilagoditi se je treba spremembam. Mislim, da moramo bolje zagotoviti tudi upravljanje z portfelji, tudi kar zadeva mm, upravljanje uspešnosti. Treba je razmisliti tudi o strukturi administracije, treba je zadeti ustrezno ravnovesje med kolegijem, administracijo in drugimi, kar zadeva o OSR, organizacija za strukturni pregled. Kolegi je to sprejel in zadeve že tečejo. Kar zadeva izvajanje sklepov sveta. Tudi tukaj smo aktivni, sodelujemo v šestem evalvacijskem krogu za 85 in 86 člen. Že od začetka izvajamo sestanke, kjer govorimo o tem, kaj lahko storimo za to, da bi zagotovili nadzor Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov nad aktivnostmi Eurojusta, kaj lahko storimo, kako naj postopamo, kako naj spremenimo svojo strukturo, zato da bi okrepili boj proti organiziranemu kriminalu, kaj potrebujemo glede strukture, glede institucionalne sestave. To smo sedaj dosegli in kar zadeva 86. člen, tudi tukaj razmišljamo in mislim, da smo prejšnji teden odgovarjali na spletni vprašalni komisije, imamo skupno stališče in naslednji teden bomo imeli sestanek z generalnimi toživci in razmislili bomo, kaj bi lahko Eurojust tam prispeval. Na koncu ste me vprašali še, kako lahko sodelujemo. Z veseljem vam odgovorim na to še naprej vam bomo zagotavljali vse, kar potrebujete, še posebej, kar zadeva zamrznitev in zaseg. To so zadeve, ki zadevajo DHB in pranje denarja. Tukaj imamo izkušnje, zato vam lahko prav gotovo koristimo. Če nas boste obiskali, ste dobrodošli in zagotovili vam bomo lepo dobrodošljico, kajti vi boste sodelovali pri evalvaciji skupaj z nacionalnimi parlamenti, ampak določiti moramo tudi cilje, kaj želite, da storimo. Imamo letno poročilo, imamo eh, tudi nadzor nad izvršnim direktorjem, ampak kaj menite vi, da bi morali storiti za to, da bi imeli boljši pregled nad našim delom? Mislim, da mora biti to nekaj, kjer si vsi trudimo za doseganje najboljših rezultatov. Mi moramo vedeti, kaj si vi želite od nas. Hvala. Hvala, gospa Konings, ne le za predanost in zavezanost, ki jo že kažete skozi vso vašo karjerno pot, odkar služite Eurojust, odkar uh, je bil ustanovljen pred desetimi leti. Prav tako sem vam hvaležen za to strast, ki ste jo vložili v to predstavitev agende, glede na to, da ste novo izvoljena predsednica tega organa, ki tosno sodeluje z Evropskim parlamentom prek našega odbora Libe in glede na to, da je naš odbor Libe pravzaprav želel lizbonizirati pravni red tretjega stebra. Veste, da tukaj imamo Europol, Eurojust in še tukaj želimo tudi nadaljno razvijati to področje, kjer si upamo, bomo prišli do evropskega državnega tožilca, ki bo služil uh, interesom evropskih državljanov in jih branil pred slabimi zločinci na ta način, da bodo dobri možje tega sveta imeli tudi določene možnosti za uspeh. Sam busotel besede najprej vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi čestital gospe Konings za to predstavitev, za njeno strastno predstavitev in čestital bi seveda tudi za izvolitev na mesto predsednice Eurojusta. Moram priznati, da sem do neke mere skeptičen, kar zadeva Eurojust. Saj ne verjamem, da je. Um, zagotovil tisto, za kar je bil plačan v preteklih letih seveda upam, da me bo kdo prepričal, da se motim in upam, da me boste lahko prepričali tudi vi, glede tega imam odprto glavo. Če si samo pogledamo prioritetne tipe kriminala iz vašega poročila, tukaj sploh ne vidim tihotapljenja ljudi. Prihajam sredozemske države, kjer smo vsak dan priča čovnom, ki prečkajo sredo zemlje, eh, pričemer v to ne veliko ljudi in za temi čovni so kriminalne mreže. Kaj počne Eurojust, eh, Eurojust pri tem problemu? Sicer omenjate trgovino z ljudmi, ampak jaz tukaj govorim o tihotapljenju ljudi, kar je nekaj drugega. Ne vem, morda to vi uvršate v isto kategorijo. Zato bi vas prosil za nekaj več pojasnilo o tem, kaj pri tem počne Eurojust, kajti to vsekakor je vprašanje, proti kateremu se lahko borimo kolektivno in mislim, da s to vrstnim pristopom smo lahko uspešni v boju proti kriminalnim organizacijam, ki kujejo ogromne dobičke na račun zadevnih držav in še zlasti pomembno na račun izgubljenih življenj, ki utonejo v morju. Sedaj pa nekoliko bolj pozitivno. Zdite se oseba, ki je pripravljena spreminjati stvari, tako da bom končal na pozitivno noto. Pri vsem tem vam seveda želim vse dobro, seveda še vedno upam, da me boste prepričali, da je Eurojust dejansko uporaben in koristen. Vse dobro pri vašem delu. Hvala lepa vam, gospa Zibel. Hvala lepa, tudi jaz bi najprej čestitala za izvolitev in hvala tudi za to predstavitev, ne glede na dejstvo, da. Nas je danes v tej dvorani malo poslancev. Hočem reči, da je vprašanje Eurojusta in sodelovanja v kazensko-pravnem področju izjemno pomembno in zelo bi se veselila, če bi naš obisk jeseni pri Eurojusta dejansko bil uresničen. Podarili ste pomen sodelovanja in to je vsekakor pomembno, vendar pa je za usklajevanje potrebno tudi to, da imajo vsi udeleženci tudi to voljo, da sodelujajo na uspešen način in da so s tem tudi seveda pripravljeni menje, izmenjevati informacije, znanje in drugo. Torej, zanimalo bi me, čeprav, da, čeprav ste tako optimistično predstavili vaše poročilo, um, kakšna je vaš, vaša ocena te pripravljenosti, kajti to ni potrebno le strani pravosodja in policije, temveč je to odvisno tudi od pripravljenosti držav članic, tako da morajo tudi one se odreči določenim prostojnostim, ko sodelujejo na, na tej ravni. Tako da tukaj imamo nekoliko izkrivljeno sliko, kajti delovanje oziroma delo Eurojusta je morda nekoliko niže, kot bi si želeli. Potem, kar zadeva koordinacijo pri zločinih, ki so velike narave in eh, čezmejnega eh, značaja, namreč trgovanje z ljudmi, tukaj ni dovolj samo usklajevanje, torej določena pravica do lastne inicijative Eurojusta bi bila nujna ali bi to lahko spodbudilo države članice k okrepljenemu sodelovanju, kajti mislim, da bi bilo to koristno. Seveda pa lahko poslušamo tudi razpravo o evropskem tožilcu, torej ali je usklajevanje res vedno zadosti in ali ne bi bilo bolje, da bi imeli uh, pobudo na evropski ravni, da bi pri določenih kaznivih dejanjih bolj povdarili evropsko dimenzijo in upeljali in sprožili določene postopke. Pa še eno vprašanje bi imela. Večkrat ste pri sodelovanju omenili tudi temo Evropskega naloga za prijetje. To je seveda tema, ki je v našem parlamentu sporna. Upam, da bomo tukaj videli določene izboljšave, kajti treba je izboljšati nalog za bolje, bolj učinkovito izvrševanje. Ne vem, ali tudi v Eurojustu imate različna stališča glede tega, glede na to, da imate v svoji organizaciji predstavnike vseh 27 držav članic. Hvala lepa, sedaj pa gospa Matijo. Hvala lepa, gospod predsedojoči in dobrodošli, gospa Konings. Čestitam seveda za te rezultate, ki ste jih pravkar predstavili s Ne strinjam se v celoti s tem, kar sta povedala kolega pred mano. Mislim, da Eurojust in rezultati skupnih uh, ekip, ki pravzaprav delujejo šele pet let, da so ti rezultati dobri, torej skupni raziskovalni timi Skupni preiskovalni timi so uspešni po mojem mnenju in upam, da bo to spodbudilo tiste države članice, ki doslej pri tem niso sodelovali, da se vsega nekoliko bolj udeležijo in so bolj angažirane. Upam, da bo to možno. Na nekaterih področjih, kot jih je omenil Simon, tukaj eh, bi si želeli več pokritja, še zlasti, ko govorimo o čezmejnjem kriminalu. Upam, da boste torej tudi ta druga področja na, da, na srednji rok pokrili. Eh, um, pravosodno in policijsko sodelovanje je nekaj, kar je povezano z določeno mero tajnosti. Mislim, da moramo tukaj Eh, pravzaprav se proti temu do neke mere boriti. Pri tem vam želim seveda vse dobro, kajti veliko truda boste mogli uložiti v to, da bi spremenili to mentaliteto. Kaj je vaše mnenje o evropskem toživcu? Mislim, da bomo imeli predvsej težav pri tem, da bi zagotovili, da bo ta položaj učinkovit in uspešen. Torej, zanima me, do kakšne mere je vam omogočen oziroma mogoče objaviti dobre rezultate. Kako to počnete? Obiskujete države članice in ali ste tam torej uh, zmožni oziroma smete tam citirati določene primere, da bi na ta način uh, zagotovili boljšo koordinacijo skupnih ekip? Kajti pri terorizmu ste omenili, da je včasih uh, se težko tudi usklajevati z Europolom. Ali je razlog za to, ker menijo, da je to njihova pristojnost ali pa so tukaj kakšni drugi razlogi? Hvala, gospod McIntyre. Hvala, gospod, predsedujo, gospod predsedujoči in tudi vam hvala lepa, gospa Konings, za predstavitev. Tudi sama bi dodala besede čestitke k vaši izvolitvi. To, kar ste povedali, se mi je zdelo zelo zanimivo, kaj ti veliki meri podpira zanim, eh, zamisel usklajevanja dejavnosti po Evropi. In meni se zdi to bistveno, če se želimo spopajati, spopadati z čezmejnim kriminalom, resnim kriminalom in to na učinkovit način. Moja politična skupina je pravzaprav proti zamisli evropskega toživca. Uh, usklajevanje in sodelovanje po mojem mnenju še ne pomeni, da bi države članice morale se odpovedati pristojnosti. Mislim, da sodelovanje in uh, usklajevanje krepi njihove dejavnosti in to vsekakor podpiramo. Imam dve stvari, ki bi jih izpostavila. Ena je manj pomembna. Nedavno tega sem se odeležila med parlamentarnega sestanka v moji državi, torej s uh, člani spodnega in zgornjega dela parlamenta v Združenem kraljestvu in govorili smo o Europolu. Seveda ste vi govorili tudi o sodelovanju med Europolom in Eurojustu. In eno od vprašanj takrat v zgornjem delu parlamenta je bilo, da če bi pri vaših poročilih pravzaprav vse usklejevali tudi s poročanjem Europola, tako da bi lahko imeli določeno usklajeno obdobje in bi primerjali oba niza dejavnosti. Tako da bi prosila, da o tem razmislite. Drugo vprašanje, glede na vaše prejšnje izkušnje, ko ste vodili uh, pregon proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Bi, tukaj bi me zanimalo vaše strokovno mnenje sklepa parlamenta, da začasno prekine pogajanja o sporazumu o podatkih potnikov. Hvala lepa, gospod Brons. Hvala. Nisem največji navdušenec nad Evropsko unijo, torej tudi ne nad Eurojustom, ampak upam, da zaradi tega še mi ne bo prepovedano sodeleževati teh uh, sestankov. Prej ste omenili evropski nalog za prijetje in v Združenem kraljestvu so ti eh, nalogi zelo sporni, kajti seveda razna sodišča s tem izgubljajo svoje pristojnosti, ki so jih imeli pod prejšnjim pris, uh, eh, sistemom, da torej izganjajo ljudi na, podlo, na podlagi določenih dokazov. Ampak pri tem ne bo ustrajal, kajti ta nalog se niste izmislili vi, je le urodje, ki ga imate na voljo. Ampak to, kar bi želel vprašati in to na optimistični način je, ali na teh koordinacijskih sestankih Eurojust uh, kritično preučuje dokaze predane strani Evrop, eh, Evropske držav članic preden uh, odloča. Torej, ali Eurojust neke vrste na drugi stopni preučuje dokaze, tako da bi s tem nekako nadomestil vsaj v manjši meri tisto, kar smo izgubili v Združenem kraljestvu, ko smo sprejeli Evropski nalog za prijetje. Saj pravim, da sem optimist, rad bi samo vedel, kakšen je vaš odgovor. Uh, Tako, gospa Konings, sedaj ste na vrsti za odgovore. Prav prepričan sem, da vam bo to uspelo izpeljati v petih desetih minutah, saj ne bi znova želeli tukaj nadlegovati tolmačev, da vlečejo svoje delo v nedogled kot smo to počeli včeraj. Upam pa vsekakor, da boste lahko odgovorili na vsa ta uh, Eh, vprašanja, še najbolj pa nas zanima usklajevanje z Europolom, kajti obe agenciji sta seveda povezani z delom odbora Libe in eh, zanima nas, ali je tukaj delo in sodelovanje mogoče izboljšati skupnim mreženjem glede na izkušnje obeh agencij. Torej to, kar smo slišali o uh možnosti izboljšane komunikacije med agencijama, kajti toliko krat vidimo, da vse te izboljšave na področju svobode, varnosti in pravice niso nekaj, kar bi potem uh, tudi slišali oziroma videli državljani Evropske unije. Seveda mi uh, poskušamo čim bolje zastopati naše državljane in to počnemo tudi s postavljanjem instrumentov za boj proti čezmejnemu kriminalu, ampak naši državljani se tega ne zavedajo. Tukaj seveda so prvi eh, člani pravosodstva in tudi tožilstev v posameznih državah članicah, kajti večina sodnikov sploh ne ve za možnosti, ki so na voljo, ne vejo, kakšen je potencial razvoja in kakšna. Eh, je smer razvoja teh instrumentov, ki jih že nekaj let razvijamo? Torej, kaj bi lahko storili, da bi državljani vedeli, da so res vključeni in da so oni tisti, ki o tem odločajo? Koliko sekund mi je preostalo za odgovor? Torej, tukaj se oziram proti tolmačem, ki se jim že opravičujem, če bom predolga, ampak vsekakor bom se potrudila po svojih najboljših močeh. Če si pogledam seznam vprašanj, gospod Pusotil, rekli ste, da moramo vsekakor opraviti dobro delo, da moramo tudi nekako pritegniti naše stranke in da smo tukaj odvisni od naših zahtev. Vsekakor, če države članice ne bodo prepričane o dodane vrednosti našega dela, se potem ne bodo na nas več obračale. Počnemo veliko dela, vendar pa hkrati tega dela ne smemo oglaševati, tako da smo v desetih letih se res osredotočali na tem, da Eh, izboljšamo delo, da se bojimo proti kriminalu, vendar tega ne smemo preveč promovirati in sami sebe ne smemo preveč promovirati. To je naša odgovornost in res sem trdno prepričana, da moramo tukaj nekoliko morda se izboljšati na tem področju. Tukaj morda nismo dovolj dejavni, uh, niti 50 odstotkov našega dela ne oglašujemo. Seveda je to povezano tudi z določenimi razlogi, kajti usklajujemo uh, področja, ki so povezana z strokovno tajnostjo, tako da na vsake koordinaciji ne moremo potem um, klicati na vas glas. To je tisto, kar počnemo. Skratka, to je neko ravnovese, ki ga skušamo venomer iskati. Sem pa vesela, da ste končali na pozitivno noto. Res tudi sama ne želim biti negativna in vsekakor si ne zatiskam oči pred problemi. Pravim vam le, da je eden od naših problemov tudi komunikacija. In sedaj smo pravzaprav oblikovali in delamo na naši strategiji komuniciranja z zainteresiranimi stranmi. In najpomembnejše zainteresirane strani so tukaj države članice. To vsekakor moramo početi in to priznavam stotstotno. 100 rekli ste oziroma omenili ste problem tihotapljenja oseb. Ja, to je pri nas del uh, trgovine z ljudmi. Če si pogledate poročilo iz leta 2010, uh, eh, je bil tam zelo glasen primer tisoč iz Francije, kjer uh, lahko zelo dobro vidite primer tihotapljenja ljudi v Franciji kjer se je primer navezal na deset držav članic in te ljudje so vozili oziroma so, ti ljudje so se stikali, na, eh, stekali na katalske otoke. Zato je seveda potrebnega veliko denarja. Eh, tukaj smo vsekakor sodelovali z Europolom, tudi z eh, centralno oblastjo v Franciji in vsemi zadevnimi državami članicami, tako da smo tukaj pospešili boj proti uh, tihotapljenju ljudi. To je del našega vsakodnevnega dela, ampak kot ponavljam, mi smo odvisni od zahtev in prošen držav članic, če te ne potrkajo na naša vrata, potem nimamo nekega motiva, niti ne smemo sami povzeti inicijative uh, eh, za reševanje takih primerov. Odgovor gospe Sibels. Tudi jaz se že veselim vašega obiska oktobra, vsekakor se strinjam, potrebujemo dialog, tukaj moramo biti bolj angažirani, da bomo razumeli naša vzajemna stališča, torej v tej smeri vsekakor delamo. Informiranje je bistvenega pomena, informacije so ključne, ne morete sodelovati v usklajevanju in koordinaciji, če nimate osnovnih temeljnih informacij, tako da ta vidik je bistven in če vse skupaj se začne s tem, kaj piše v besedilu, namreč Eurojust mora okrepiti boj proti resnemu čezmejnemu kriminalu na podlagi informacij iz držav članic in Europola. Torej, obe strani sta enako pomembni. Če tukaj ne bomo okrepili informacij, ki jih ima Eurojust, bomo se še naprej zanašali na zahteve oziroma prošnje držav članic in kadar govorimo o zadevah povezanih s terorizmom, že od 2005 delamo na sklepu, ki zahteva od držav članic, da na obvezen način posredujejo informacije o terorizmu tako Eurojustu kot Europolu. Dela, bila sem pristojna za boj proti terorizmu na evropski ravni in res sem videla, da na ta način krepimo položaj z vidika informacij. In s tem bomo lahko imeli TCM, Terrorist torej Conviction Monitor. S tem spremljamo vse obsodbe teroristov preko sodb in prek specialistov, ki analizirajo posebne odločbe povezane s specifičnimi oblikami terorizma. Torej, to nas je pravzaprav navdahnilo za 13. člen in da prenesemo to obveznost tudi na druga področja. Če 13. člen člen in NCS delujeta dovolj dobro in če deluje kanal varnih informacij, bomo imeli toliko informacij, da bomo pre, lahko tudi sami zauzeli pobudo za usklajevanje. In to vsekakor bo potem vodilo do boljšega položaja, v katerem ne bomo izpustili priložnosti iz rok, zaradi tega, ker države članice bodi si niso bile dobro razpoložene, se jim ni zdelo pravi čas za določeno ukrepanje ali pa ker niso imele ustreznih zmogljivosti, da bi potrkale na naša vrata za dolgoročnejšo koordinacijo. Seveda pa vse to potem vodi v naslednji korak, torej do 86. člena. Soglasje tukaj je potrebno. Slišali ste eh, delegata Združnega kraljestva, soglasje ne bomo nikoli dosegli, če smo realistični. In tukaj je to vsekakor eden od pomembnih razlogov, zakaj, ne bi, zakaj bi bo verjetno treba začeti razmišljati o okrepljenem sodelovanju z devetimi državami članicami, tako da boste imeli okrepljeno sodelovanje na eni strani in koordinacijo Eurojusta na drugi strani. In vloga Eurojusta tukaj bo ključna, kaj ti zagotoviti bomo morali koordinacijo in še naprej bomo morali zagotavljati tudi to, da se borimo proti kaznim dejanjem tako imenovanih koneks, kajti vse skupaj ni pif. Mislim, da mi je potekel čas. Kaj naj zdaj storim? Vsi eh, pogledi so vzrti vame. Naj kar zaključim. Ne, kar povete, kar vam je še ostalo. Ne, me, torej tolmači ne bodo linčali. Ne, ne, če boste pohiteli sklepi, prav gotovo ne. Torej, pravimo le, da tukaj se zazemamo za postopn pristop usklajevanja in sodelovanja. S tem želimo priti do oprijemljivih rezultatov, potem preiti ukrepljeno sodelovanje in potem preučiti, ali če bomo lahko na določenih področjih res lahko dosegli obsodbe. Spremljanje obsodb vsekakor nam jasno kaže, kakšni so rezultati našega dela. Mislim, da če bomo imeli dobre rezultate, sodbami, da bomo s tem pravzaprav imeli precej opore na tej poti. IA dvojni V je tudi bilo eno. Eno od vaših vprašanj to se navezuje na 86 in 85 člen okvirnega sklepa. Vse države sedaj pravzaprav, če države izdajo te naloge proti isti tarči, potem se kakor pride do koordinacije med državami članicami. Kadar prosimo za su, simultano izvršbo tega naloga smo vsekakor uspešni. Naprimer 2007, ko smo obravnavali primer eh, te, financiranja terorizma v Milanu, smo morali sedem dni koordinirati te naloge za tla, eh, tarče, ki so bile pravzaprav razpršene v številnih državah članicah. Torej, pravno sicer ti nalogi niso bili uh, v redu, ker se ni spoštoval jezik in format. Vsekakor torej moramo tukaj odigrati tudi to nadzorno vlogo, eh, ki se od nas pričakuje. Euh, ja, hvala. Gospe Matiju, vse države članice se ne zavedajo te možnosti, ki ste jo omenile in seveda se vse konča pri denarju. Nekatere države članice nimajo potrebnih sredstev in pri štirih zadevah je to bistveno pri nastanitvah, tolmačenju, prevajanju in stroških poti. Večina stroškov gre za prevajanje in tolmače. Torej, obravnava zadev stane veliko denarja, ampak po postopku je treba delati v ustreznem jeziku, tako da to obstaja, to je problem. V mreži GIT torej delamo prek skupnih sestankov. Torjit delujemo v okvirni, v skupnimi sestanki med Europola in Eurojusta, sodelujemo tudi pri izobraževanju in tam ponazarjamo, kakšni so običajni primeri. Skratka, ta stvar bo postala problematična z finančnega vidika, če proračun ne bo ustrezen. Hvala. S tem bomo zaključili. Tisti, ki želijo ostati, jim lahko seveda odgovorim uh, bilateralno. Prav, naj samo sklenem. Uh, Eh, današnje dopoldansko srečanje. Hvala gospe Koning za predstavitev tega letnega poročila in hvala vsem oziroma hvala vam, da ste na prvi liniji Eurojusta. Vidimo, da ste res odločni, da s to temo eh, nadaljujete, da tukaj se borite naprej. Vsekakor bomo vas še večkrat videli v našem odboru. Eh, torej, Eurojust bomo že obiskali septembra ali oziroma jeseni. Od delegacija odbora Lige, Libe bo odpotovala v Hak. Gotovo bomo tam lahko se spustili vse podrobnosti. Vsekakor vedno se lahko dobijo tudi dodatne informacije na ta način, poleg vseh pisnih postopkov. Hvala lepa, ker ste bili tukaj. Sejo pa nadaljujemo ob pol tretji uri. Torej pozor, ne ob tretji, temveč ob pol tretji uri.